Bay? Ja, guten Tag. Heute gab es drei. Dobar dan. Kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo z razpravo odbora za proračunski nadzor. Dobili ste osnutek dnevnega reda, nihče ni imel pripomp na nj. Druga točka so sporočila predsednice v Grund News eh, dokumentu je to na voljo. In sedaj bomo kar prišli na elektronsko glasovanje. Upam, da vsi imate eh, glasovalne kartice. Če jih še nimate, si jih eh, pridobite. Tretja točka dnevnega reda. Še enkrat moramo glasovati o preloženi razrešnici za svet in Evropski svet in za nekatere agencije. Poročevalka Ines bi želela kaj reči. Hvala. Izvoli. Sí, querida presidenta, muchas gracias. Ja, hvala, gospa predsednica, za besedo. Ta točka na dnevnem redu, ko smo glasovali oziroma ko bomo glasovali o agencijah in njihovih razrešnicah, bi v primerjavi z mnenjem odbora AFKO morali ukrepiti naše mnenje in zlasti bi morali ustrajati na predlogih sprememb, ki jih ponujemo odboru AFKO. Zato, no, ker ne bomo imeli sestanka koordinatorjev, ne vem, če se bodo ti uh, strinjali s tem, vem, da bi prej morala že reči nekaj o tem, ampak sprašujem se, ali lahko istih pet uh, predlogov sprememb iz uh, tvojega poročila ponovno vložimo in to pon, pošljemo odboru AFKO. Koordinatori našega odbora pa bi to podprli. Na ta način bi dobili uh, bolj odločen dokument. Se upravičujem, vem, da je ponedeljek in da je malce pozno, ampak vseeno se mi zdelo, da je treba to še reči. Petri, sa vama. Petri, sa vama. Hvala. Na kratko, se mi zdi, da je to dobra zamisel. Na ta način bomo okrepili naše stališče. Zato, da se, zato se strenjam z predlogom gospijaja Lazenda. Dobro, če ni nihče proti, potem bomo to točko kot mnenje vključili v dnevni red in mnenja bomo potem poslali AFK-u. Torej pri eni točki dnevnega reda, ki se nanaša na sodelovanje z AFK-o, bomo dodali še eno točko, to bo nova točka 8a in tako bomo glasovali. Torej, na ta način ne bomo samo trdili, da odbor podpira to mnenje, ampak smo, da bomo tudi o njem glasovali. Torej, bo to dokaz. Dobro, hvala. Gremo na razrešnico Evropski svet in svet. Richard Črnecki je poročevalec, želi besedo. Ne, hvala. Vse je jasno. Ja. This is uh, always to the point. yeah. <laughs> exactly. This is good. Yeah. Ja. This is good. To be Dobro, to je lepo slišati. Glasovali bomo o tretjem predlogu spremembe. Ta ni dopuščen, potem štiri. Glasujemo o celotnem, o celotni odločitvi. Prosim, elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Za. Konec glasovanja. No, malce sem zmedena, ne vem zdaj kaj. Proti. Torej, zavrnili smo razrešnico. Nekdo uh, iz ELS-a je napačno glasoval. Potem resolucije. Prva dva amantmaja nista dopuščena. Peti predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Šesti predlog za, proti vzdržani sprejeto sedem za, proti vzdržani sprejeto osem za, proti sprejeto devet, kdo je za, proti vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem glasujemo o resoluciji kot celoti, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala. 27 proti nič in enim zdržanim glasom. Čestitamo poročevalcu. Potem prehajamo na eh, računalniški sistem Artemis, poročevalec. Just briefly go back. Se lahko vrnem za trenutek na glasovanje o razrešnici svetu, da bo stvar uradna, mislim, da bi morali popraviti v zapisniku oziroma zapisati, da LS je glasovala za to, da se ne podeli razrešnica. Na glasovalnem seznamu je bila namreč napaka. Ja bih htjel k tomu poznamenati, še bohužel smerost... Želel bi reči, da žal imamo dve različni različici glasovalnega seznama. Sam sem bil na misiji, šele v, v nedeljo sem se vrnil in nisem mogel uskladiti vsega tega, teh razlik. Zato prevzemem krivdo nase v imenu ELS. Dobro, da to doživimo, da nekdo prevzame krivdo nase, da ni treba iskati krivca, to pa je nekaj posebnega. Dobro, hvala gospod Štehovski za ta pojasnila. Sedaj prehajamo na grejen računalniški sistem Artemis. Poračevalec želi kaj reči, ne? A, gospa, gospod Savarma. Hvala v imenu poročevalca. Imam ustni predlog spremembe, da podelimo razrešnico za Artemis. Da vemo, o čem glasujemo. V besedilu je predlagano, da ne damo, da podamo razrešnico. Grants discharge. Mi pa glasujemo o tretjem predlogu spremembe. Tri in štiri sta enaka. Ja. Also, Amendment 3. Torej, predlog spremembe 3 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. O celi razrešnici sedaj glasujemo, elektronsko glasujemo. Tisti, ki boste glasovali za, boste podelili razrešnico, tisti, ki boste glasovali proti, pa boste proti temu, da se podeli razrešnica. Konec glasovanja. 17 za razrešnico, 5 proti. Eh, resolucija 5 in 6 predlog spremembe sedmi in osmi niso dopustni, torej o celotni nespremenjeni razrešnici bomo glasovali. A ne, ne, ne, se upravičujem. O, raz, o resoluciji odbora KONT moramo še glasovati elektronsko. Ja, ja, Gre za obračun. Konec glasovanja dann sind die Kunden. Torej smo naredili obračun, resolucija, sedaj resolucija amandma 11, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. S tem glasujemo o celotni resoluciji, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. tem smo za 20 za 2 proti resolucijo sprejeli. Čestitke poročevalcu. Sedaj prehajamo na Enjak, poročevalec, za poročevalca gospod Soleme. Hvala. V imenu poročevalca imam ustni predlog spremembe, namreč da dopolnimo razrešnico, v zvezi z enjakom. Dobro, pa glasujmo. Preslovim je tri, za, proti, zdržani, zavrneno. Skupaj s četrtim. Sedaj glasujemo o celotni podelitvi razrešnice. Kdor bo glasoval za, je bo podelil, kdor proti, je bo zavrnil podelitev. Konec glasovanja. 19 proti 5, razrešnica je podeljena. Sedaj gre za obračun za to podjetje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja 19.5. Hvala. Sedaj bomo glasovali o celotni resoluciji. Amandma 11 za proti zdržani zavrnjeno. Prav smo imeli 12 proti za zavrnjeno, 13 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni rezoluciji, ponovno elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 2 proti, hvala. S tem smo opravili z Enijakom, naslednji je ITER. za poročevalca gospod Savarma, ne, ne potrebujete osebe, eh, besede. Dobro, tretji predlog spremembe, štiri in štiri in pet so vsi enaki, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj bomo o celotni razrežnici glasovali, kdo je za, kdo je za razrežnico, bo za glasoval in obratno. Glasujemo konec glasovanja. 16 proti 7 smo podali razrešnico. Sedaj obračun elektronsko, kdo je za podelitev odobritve eh, obračuna. Konec glasovanja. 15 proti 7. S tem je obračun narejen amadma 14 v resoluciji, ne, 13 se popravlja predsednica, 13 za, proti, zdržani, sprejeto, 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo elektronsko o celotni resoluciji, glasujemo. 17 proti 5 sprejeto, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa mnenje o predlogu poročuna za leto 2017. Poročevalka je gospa Dlabajova. Želi besedo? Ne. Potem pa prijedimo takoj na glasovanje. Predlog srembe 4. Gre za jezikovni popravek v angleščini za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem, eh, pardon, pet, z ustnim predlogom spremembe, ki je zapisan v glasovalnem seznamu, kdo proti, ne, potem pa glasujmo o tem predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani, sprejeto 15, skladen se 16 za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za, proti, vzdržani, sprejeto 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 18 za, proti, vzdržani, sprejeto 19 za, proti, vzdržani, sprejeto 20 za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 23. predlogu spremljave. Konec glasovanja. Sprejeto. S veliko večino celo se upravičujem. 24 za. 24 za proti zdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo tudi morali preveriti elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. 25 za, proti zdržani sprejeto, 26 za, proti zdržani sprejeto, 27 za, proti zdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno 28 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dva za, proti, vzdržani, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem vzdržani zaključno končno glasovanje, ki poteka elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 1. Čestitamo poročevalki. Velika večina. Sedaj imamo osnutek mnenja o izjavi komisarjev o njihovih interesih. Smernice, v sodelovanju z Juri. Sama sem poročevalka, zato ne bom vodila tega glasovanja, zato dajem besedo kolegici Ajala. Hvala, predsednica. Med glasovanjem bomo predlagali dva ustna predloga sprememb. Žal tega nismo mogli prej narediti, zato se opravičujem kolegicam in kolegom ampak te spremembe so v glasovalnem seznamu, tako da bo jasno vnaprej. A bi vas vaše skresen? Sem kaj narobe videla? Ne, ne, ne, hvala, gospa predsedojoča. Z vidika vašega komentarja bi samo umaknil 56. predlog spremembe. Um, do you? Yeah. What about what about all other authors? Kaj pa si drugi autori? Je to popravek v imenu vseh avtorjev? Ja. Ja. Ja. Ah, ja. Mhm. Dobro. 56. predlog smem bi bil umaknen. Začnimo kar dosti predlogov sprememb je bilo. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravzaprav je 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bo treba preveriti. Elektronsko preverjamo 15. amandma. Z veliko večino zavrnjeno. Meni je se je zdelo malce drugače. Se upravičujem. svojo politično skupino, moramo pozoriti na to, da obstajajo tukaj majhne razlike med tistim, kar je tukaj s plus in minus označeno 16. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe, glasujemo obeh za, sprejet, proti sprejeto, 17 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, zdržani, sprejeto, 21 za, proti, zdržani, sprejeto, 22 za, proti, zdržani, sprejeto, 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 25 za, z ustnim predlogom spremembe. Kdo proti ustnemu predlogu, glasujemo obeh za, proti zdržani sprejeto. 26 za, proti zdržani zavrnjeno. 27 za, proti zdržani zavrnjeno. 28 za, proti zdržani sprejeto. 29 za, proti zdržani sprejeto. 30 za, proti zdržani sprejeto. 31 za, proti zdržani sprejeto proti, vzdržani spreto, 32 za, proti, vzdržani spreto, 33 za, proti, vzdržani spreto, 34 za, proti, vzdržani spreto, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, to bo treba preveriti. Elektronsko preverimo 36. amandma. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani. Še enkrat, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, bomo preverili elektronsko, 39 predlog spremembe. kaj smo sanja. S enom glasom več zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili 47. amandma. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 z ustnim predlogom spremembe, imate proti ustnemu kaj proti, ne, potem skupaj z ustnim, kdo je za, sprejeto, 49 za, proti, zdržalni sprejeto, 50 za, proti, mislim, da je to zavrnjeno, Preverjam elektronsko 50. predlog spremembe. Po moje je bilo sprejeto. Kaj z glasovanjem? Sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti zdržani zavrnjeno, 52 za, proti zdržani sprejeto, 53 za, proti zdržani zavrnjeno, 54 za, 54, 53 hočete preverjati? Dobro, preverjamo elektronsko 53. predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Hvala. Sama sem to drugače videla. 54 za, proti, zdržani. To bo tudi treba preveriti. Verjetno bo to podobna večina kot pri 53. 54 glasujem elektronsko, konc glasovanja. Sprejeto. 55 za, proti, držani, sprejeto. 56 je bil umaknjen, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, 58 za, proti, vzdržani, sprejeto, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, bomo preverili 61. predlog spremembe. Sicer mislim, da zavrnem, ampak vseeno. Konec glasovanja. Ja, 13 proti 10, zavrnem. Predlog spremembe 61 za proti. Ne, 62 bomo preverili. Glasujemo. O 62. amadmaju. 62, ja. Konc glasovanja. Sprejetost. 13 za, 10 proti. 63 za. 63 za proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno po moje. Bomo tudi preverili. Elektronsko preverjamo 64. amantma. Konec glasovanja. 13 zavrnjenih, 10 za, zavrnjen. 65 za, proti. Hvala. Uh, 65, ja. Ines ima pri 65 ustni predlog spremembe. Predlagam, da črtamo zadnjih sedem besed or as member of the European Parliament. To bi črtali, tako da bo obstajal bolj logičen predlog in s komisijo usklajen predlog besedila. Torej bomo glasovali po delih. O tem zadnjem delu bomo ločno glasovali. 65 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, drugi del bo treba preveriti z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za, proti, zdržani, sprejeto, 67 za. Tukaj je tudi ustni predlog spremembe. Ponovno prosimo za ločeno glasovanje. Prvi del se končuje. Uh, until a manual providing guidelines, preostali del pa je drugi del za glasovanje. Ne vem, če je to v skladu s postopkom, da v zadnjem trenutku zahtevate ločeno glasovanje o nečem, kar je že zapisano v glasovanjem seznamu nisem se oglasil pri prejšnjem ustnem eh, predlogu spremembe, ampak tokrat gre za zelo vsebinsko spremembo, o kateri bi se bilo treba ali posvetovati, ali pa predlagam, da glasujemo o tem eh, predlogu spremembe kot o enoviti celoti. Gnozo. Ich würde mich dem Kollegen De Jong anschließen. Strinjam se v tem primeru s gospodom De Jongom kot poročevalka. Mislim, da ta predlog spremembe spada v neko celoto. Mislim, da je pač moč zavrniti ali cel amandma ali pa ne samo posameznih delov. Dobro. Kdo je za 67. predlog spremembe? Kdo je za, proti, vzdržalni? Zavrnjeno. Potem imamo pracovnjebe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 2 za, proti, vzdržani, sprejeto 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 4 za, proti, vzdržani, sprejeto 5 za, proti, vzdržani, sprejeto 6 za. Ta je brezpredmeten, ker smo petega sprejeli sedmi, predvsem je bil za, proti, vzdržani, sprejeto 6 za. Zdi se mi, da je to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko, predvsem sem jim besedem. Sedem, konec glasovanja, sprejeto. Osem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, za, proti, vzdržani, težko, sprejeto je to videti še enkrat. Glasujemo elektronsko o desetem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu s vsemi spremembami, ki smo jih do sedaj sprejeli elektronsko. Glasujemo. Triindvajset za, nihče proti, najlepša hvala, kot poročevalka se vam zahvaljujem. Ampak kot poročevalka bi še enkrat nekaj rekla. To besedilo, ki ste ga dobili, je bilo že odločno, dobro in sedaj smo vajeti tako napeli, da se mi zdi, da obstaja samo še en majhen korak do sprejetja vsega uh, smrtne kazni za komisarke in komisarje. Mislim, da je to besedilo res precej bolj ostro in začinjeno. Uh, sama sem pazila kot poročevalka na to, kaj se dogaja in to sem vam hotela povedati. Imamo še novo točko dnevnega reda 8a. To je moje stališče, pismo v zvezi odboru AFKO v zvezi z spremembo poslovnika. Ko ordinatori vseh političnih skupin želijo, da se o tem glasuje tudi tukaj. Če nimate nič proti, predlagam, da glasujemo o tem. Če pa ste proti glasovanju, pa ne bomo glasovali ker ti potem bi lahko poslali naše mnenje AFKU. V petih amantmajih smo proti spremembi pravilnika, zlasti ko gre za dajanje resrešnice agencijam. AFKO predlaga poročilo, eno poročilo o delovanju eh, posameznih eh, agencij in drugo poročilo o razrešnici. Na ta način bomo o 36 organizacijah imeli vse združeno v eno samo poročilo, to se mi zdi, da eh, bo zelo nepregledno in mislim, da bi morali glasovati proti. Je kdo proti temu? Lahko torej glasujemo o tem, kot je sta to predlagala dva koordinatorja. Kdo je za to moje mnenje? Prosim, da dvignete roke. Kdo je proti? Zdržani. Dobro smo to, ta predlog podprli. Mislim, da bomo z ustreznimi pripombami to poslali odboru AFKO. Hvala za to. Hvala, Didi. Naslednja točka na dnevnem redu. Tiste, ki ne zapuščate, prosim, da to storite dokaj tiho. Zdaj pa bom govorili o posebnem poročilu računskega sodišča o EIT. Tukaj imamo stališče Denisa Dejonga. De in ne se pravičujem. Sí. Eh, entiendo que entonces hemos votado que... Torej, pravzaprav smo glasovali za to, da boste koordinatorjem predstavili stra, torej, um, naše mnenje glede odgovora odboru AFKO, ampak Rok je danes ob 8. zvečer, tako da bomo zelo težko eh, vse to speljali. To moramo podpisati zdaj, če vas želimo podpreti tako, kot si to želite. Ja, zdaj bomo počakali, da se tudi v AFK-u to predloži, torej, da se predložijo predloge sprememb odbora KONT, torej se bomo o tem še posvetovali. Mislim, da je pravzaprav jutri rok, tako da bom vsekakor to eh, sama predstavila tudi tam torej moram pravzaprav oditi, pa bo nekdo drug moral prevzeti predsedovanje. No. Genau, no, der Kollege de Jong. Gospod de Jong pa bo sedaj predstavil svoj delovni dokument. Denis, izvolite. Thank you, madam chair. And I shall try to... Hvala lepa, gospod predsedujoče, bom kratek. Kot prvo, bi se želel zahvaliti Evropskemu računskemu sodišču za to, da je pripravilo to posebno poročilo glede EIT. Pred kakšnima dvema letoma je potekala revizija, tako da se je med tem že marsikaj zgodilo. Priporočila pa so bila po mojem zelo dobrodošla in tudi sam sem jih vključil v delovni dokument, pravzaprav skoraj da v celoti. Prav tako sem hvaležen, da agencija in komisija sprejemata ta priporočila Evropskega računskega sodišča, tako da že vidimo nadaljne ukrepe, ki so bili na tej podlagi sprejeti. Naprimer, Evropski inštitut za inovacije in tehnologije je pripravil in objavil akcijski načrt za EIT, ki je že na voljo za upogled tudi našim poslancem. Rad bi izpostavil nekaj točk iz tega delovnega dokumenta, če tudi si ga lahko seveda vsak prebere in pravzaprav je mišljen tudi za postopek podeljevanja razrešnice. Poročevalka Ines Alaja Sender je seveda tukaj, tako da bo tudi ona potem lahko spremljala, kaj se je zgodilo potem, ko je bilo objavljeno posebno uh, poročilo uh, računskega sodišča in tudi moj delovni dokument. Prva stvar, ki bi jo želel uh, izpostaviti, je namenjena komisiji na splošno. Namreč obstaja veliko različnih in instrumentov za inovacijske politike. Imamo uh, obzorje, imamo EIT in tudi skupnosti znanja in inovacij, ki so poseben vidik. Potem imamo zdaj še EFSI in vemo tudi, da je del. Uh, proračuna, namenjenega za raziskave, eh, izplačevan tudi iz Junkerjevega programa načrta. Zato bi bilo dobro, da bi nam komisija povedala, kakšne so medsebojne povezave med temi instrumenti. To presega to posebno poročilo, ampak je vsekakor posebno priporočilo. Prav tako bi želeli vedeti, zakaj je E in to je še vedno navezan in povezan z generalnim direktoratom za uh, znanje, za izobraževanje, pri čemer bi bilo verjetno uh, znanost bolj uh, primeren generalni direktorat. Zanimivo bi bilo slišati odgovor komisije, kaj meni o tem. Drugo, o čemer smo bili vedno pozorni, je bilo to, kako bi industrija vplivala na neodvisne raziskave. Naš um, vtis je, potem ko smo se tja podali in se tudi pogovorili z eno od to skupnosti in tudi z EIT-jem. Torej, da se poskrbi, da so produkti akademikov, ki jih potem, eh, ko so dovolj zreli, industrija lahko uporabi, ampak to še ne pomeni, da da se akademike spodbuja, da bi se osredotočali samo na uporabne raziskave. Torej uporabljamo tudi, dobivamo tudi temeljne raziskave in tako naprej. Tudi te dobijo dovolj pozornosti in tudi povezava med industrijo in akademiki, ki jih velikrat vidimo v agencijah, ko pravijo, da pravzaprav eh, ne morejo več dobiti neodvisnih akademskih strokovnjakov, ker vsak že izvaja raziskave za določen sektor ali določeno podjetje. Torej, to so vsekakor vidiki, ki jih moramo imeti pred očmi. Um, moj osebni vtis pa je, da se pravzaprav vsi tega zavedajo in da tukaj neprimernih povezav ni. Potem tukaj uh, gre omeniti še vprašanje, ki zadeva inštrument sam. Torej imamo akademski rezultat, ki se prek uh, SZI-jev uh, da. Uh, uh, testira v praksi, podjetje ga lahko uporabi in potem podjetje s tem tudi ustvari dobiček, kajti to je celoten smisel neke inovacije. Torej, obstaja točka, ko bi se lahko vprašali, zakaj podjetje brezplačno dobiva ta dobiček ali ne bi bilo prav, da bi obstajal tudi nek povratni instrument torej EIT nam je povedal, da so podjetja prosili tudi, da vračajo skupnostim znanja in inovacije nekaj teh prihodkov. Lahko pa bi se vprašali tudi, še zlasti, če vidite, kako deluje EFSI, ali ne bi na mesto nepovratnih sredstv oziroma subvencij uh, v, v, predvideli kakšnih posojil ali pa kapitalskih vložkov za zadevna podjetja. Torej, če pravilno razumem, uh, uh, in te pravi, da se te možnosti že preučujo in da se deloma tudi že izvajajo. Potem ključno priporočilo iz poročila Evropskega računskega sodišča, ki ga v celoti podpiram, pa je ta zahteva, da se 55, 55 odstotkov finančnih sredstev pridobi iz do, dodatnih dopolnilnih dejavnosti skupnosti znanja in inovacij. To je torej neko temeljno načelo, ampak Eh, računsko sodišče dokaj jasno pravi, da to v praksi ne deluje, da so dejavnosti, ki, bi bil, ki so imenovane kot dopolnjujoče dejavnosti, pravzaprav v resnici nekaj prav drugega. Torej, da morda bi bilo treba v pravni podlagi za EIT spremeniti to zahtevo, kajti to bi dejansko EIT koristilo, hkrati pa bi bila preglednost s tem večja, ne pa manjša. To je torej nekaj mojih opažanj. Torej, moj vtis, če ponovim, je, da so vse zadevne stranke sprejele vsa priporočila Evropskega računskega sodišča in tudi sam polagam vero v akcijski načrt, ki ga je razvil in deloma že uveljavil EIT. Eh, e Seveda pa sem tukaj tudi na voljo, da odgovorim na kakšno vprašanje in rad bi tudi slišal, eh, kaj imajo povedati o tem kolegi. Hvala lepa. Torej, poročilo, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča smo že predstavljali na prejšnji seji. Tukaj sedaj pravzaprav govorimo samo o vašem um, poročilo, zato ste tudi takoj dobili besedo. Naslednji dobi besedo gospod Vorgan. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Kot pravite, je to delovni dokument, ampak vseeno bi se želel zahvaliti sodišču za upravljeno delo, za priporočila in tudi poročevalcu za to predstavitev. Seveda je ozadje tega to, da je parlament prvotno predložil uh, podelitev uh, z eh, razrešnico EIT v 2012 in 2013 zaradi nek nekaterih transakcij, presir, eh, preseženih zgornjih meja, prenosov in tudi zamud pri izpolnjevanju revizorskih priporočil. Sam sem bil poročevalec za EIT za razrešnico leta 2012 in smo podprli potem razrešnico za EIT in to takrat ne mudoma, kajti videli smo nekaj izboljšav v eh, pridelu agencije in tudi sam sem jo seveda obiskal, sestal sem se z gospodom Könom in sva imela dolg pogovor. Tako da je treba priznati, priznati, da je določen napredek bil narejen in kot je rekel poročec, tudi akcijski načrt je zdaj že pripravljen, kar je zelo dobrodošlo. Kar zadeva priporo, um, poročilo poročevalca, imel tukaj samo eno vprašanje, namreč pripo, uh, zadevi priporočila 12, namreč vključevanje podjetij pri izbiri raziskav, kar bi lahko vodilo do uh, izgube neodvisnosti uh, raziskovalcev. Seveda se strinjamo, da je treba biti čim bolj pregleden, ampak kljub temu moramo vedeti, da je bil EIT ustanovljen za to, da bi povezal izobraževalne institucije in industrijo za to, da bi oblikovali partnerstva in spodbujali inovacije. Tako da zdaj me skrbi, da bi to priporočilo lahko šlo morda nekoliko predaleč ali pa nam lahko poročevalec da določiti dodatna pojasnila ali pravi, da obstaja uh, skrb, da je industrija postala preveč vplivna ali pravi, da pravzaprav se z industrijo sploh ne bi uh, smeli povezovati. Torej, rad bi vedel, kako daleč želi seči poročevalec pri poročilom številka 12. Kar zadeva EIT, mislim, da smo veliko tem že pokrili, obravnavali, nekaj sem jih omenil, še nekaj pa sem želel reči, namreč na temo kadrov, kajti Eh, predvidene so bile izboljšave za, um, za doseganje rezultatov, ampak zato tudi potrebujete dovolj zaposlenih. Glede tega so bile določene skrbi v preteklosti in sedaj bi želel slišati od EIT, kakšno je stanje z vidika kadrov pri njih danes. Hvala lepa. Gospod Štihovski ima besedo. Ja, hvala lepa za to predstavitev. Denisu de Jongu, pa tudi predhodnemu govorniku, tudi računskemu sodišču se zahvaljujem za to zelo zanimivo poročilo. Sam sem imel priložnost, da sem se letos julija ob, uh, podal na obisk EIT in zato sem po, ugotovil in spoznal, zakaj je to tako ključna agencija. Njena vloga je namreč, da odigra vlogo v svetu inovacij. Zato je to tako pomembna agencija. Videli smo lahko, kakšna je prepletenost mehanizmov in kakšna je videti ta prepletenost mehanizmov in finančnih instrumentov v zasebni sferi z dejanskim raziskovanjem. Rad bi omenil to, kar je že povedal Derek. Namreč, meni se ne zdi velik problem uh, neodvisnost, če imamo naprimer raziskave za neko tiskarno ali pa za neke elektroinštalacije z neko do, do, konkretno družbo, konkretnim podjetjem, zakaj bi bilo, moralo biti to, razis, ter, to raziskovanje neodvisno, če lahko sicer to razvije tudi družba, ki potem na to um, uloži patent in ta patent nadalje razvije. Torej, meni se zdi to nesmiselno. Uh, Denis, prosil bi, da razmislil, kako uh, bi ali ne bi morda preučil znova te, uh, tega priporočila. Tudi sam sem obiskal agencijo, bil sem v Budimpešti. Budimpešta je prekrasno mesto, ampak ne vem, ali ne bi bilo dobro eh, se pogovoriti o tem, ali je to res idealni kraj za inovacije, kjer naj bi nastajale glavne inovacije za Evropo. Kot eh, so povedali že predhodni govorniki, vidim, da je bil narejen velik napredek pri tej agenciji in mislim, da ta agencija veliko stvari že izvaja in uporablja. Uh, pred enim letom nisem želel podeliti eh, agenciji te razre, razrešnice, zdaj pa smo lahko ugotovili, da je napredek dejansko občuten in zelo pomembno je, da agencija zdaj dejansko začne delati. Evropska unija zaostaja, to smo lahko videli v uh, Silicijevi dolini v Kaliforniji. Videli smo, da je tam napredek ogromen in če Evropska unija ne bo zagotavljala več finančnih sredstev, več investicij v inovacije, potem, za inovacije, potem bomo morali številne tehnologije zgolj kupovati in Evropska unija bo odrinjena na stranski tir pri inovacijah. Sam sem obiskal tudi Japonsko in tudi v drugih državah sem videl, koliko sredstev se namenja temu področju, medtem ko v Evropski uniji stagniramo. Um, ali pa se ta sredstva celo nesmiselno krčijo. Zato bi bilo to vprašanje za Evropsko komisijo. Zakaj meni, da je število delavcev oziroma zaposlenih tukaj treba krčiti in zakaj bi bilo treba tukaj krčiti finančna sredstva, ki so namenjena inovacijam? In zadnji komentar. EIT ima težave z eh, mehanizmi za spodbujanje s trajnostjo oziroma vzdržnostjo financiranih eh, skupnosti znanja in inovacij in tudi z eh, kadri. Meni se zdi to velik problem. Želel pa bi spostaviti, da od leta 2014, ko je nastopila um, mandat nova uprava, da so bili dejansko zabeleženi številni napredki in da jih tudi moramo priznati kot pozitiven signal. To uh, moramo to tudi upoštevati seveda pri naših priporočilih. Hvala. Gospa Ajala, izvolite. Gospa ja, predsednica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za vse te komentarje kolegoma in tudi poročevalcu, gospodu Dejongu in tudi gospodu Vono sem hvaležna, ker je izpostavil, da je eno od zgodovinskih uh, pomankljivosti v številnih državah članicah, vsekakor v moji državi članici, pa v nekaterih tudi drugih državah članicah, uh, to, da ni dovolj povezav med investicijami in uh, poslovnim svetom. Tako da je zelo pomembno, da smo to izpostavili. Zelo pomembno je, da družbe investirajo v raziskave, pa ne le uh, na najmanj uh, razvitih področji. Moji državi članici med drugim raziskave veljajo za nekaj, kar je uh, zgolj odgovornost eh, državnega sektorja oziroma javnih sredstev. Vemo seveda, da je treba, da morajo podjetja biti sposobna razumeti inovacije, seveda je to vred, neka vrednost za uh, družbe in ne sme biti to zgolj darilo, ki se jim podarja prek javnih sredstev. Tako da tukaj potrebujemo seveda prožnost, ampak tudi ozaveščenost o zamisli, da odnos med EIT in poslovnim svetom sedaj velja za temeljno temo. Na koncu seveda imajo družbe iz tega koristi, ampak ali to danes, jutri, nekdaj gotovo, kakorkoli že nekaj tega dobička bi se moralo potem vrniti tudi v raziskovalni sektor, v investicijski cikl. Potem, če si pogledamo prihodnost, opažam še dodatno pomankljivost, namreč pri tem, kako ocenjujemo in spremljamo produkte in rezultate posameznih agencij in posameznih projektov. Zelo pomembno je, da se tega bolje naučimo uh, delati. Kako? To moramo bolje ocenjevati, bo, zna, najti moramo očit, kako bomo bolje lahko ocenili učinek nekega projekta. In to, kar je povedal predhodni govornik Budimpešta, da ali ne, ko je Mačarska Mačarska vlada morda ta hip eh, ni tista, ki bi najbolj zastopala evropske vrednote. Ampak to, kar se je zgodilo Silicije v dolino, no, gledajte, Silicije v dolino je pač tam, kjer je in tudi uh, iz, uh, privlači investicije, ker izpolnjuje vse pogoje za to, da je kraj uh, inovacij in uh, start-upov. Tako da uh, Budimpešta bo lahko odličen kraj za EIT, če bodo izpolnjeni tudi vsi od drugi pogoji in če bodo seveda tudi tam podpirali evropski projekt, ne pa da bojkotirajo nekatere elemente. Kolega Ali, izvolite. Kolegice in kolegi, najprej bi se zahvalil Evropskem računskemu sodišču, pa tudi poročevalcu za to poročilo. Ocenilo je namreč, kako deluje, kakšni so mehanizmi Evropskega inštituta za inovacije in za tehnologije in kako dosega ključni cilj. Eh, torej evropa naj bi zaostajala za glavnimi konkurenti na področju raziskav in razvoja novih tehnologij, ki so potrebne. Misija, da podpiramo uh, sinergije med eh, vključenimi institucijami, raziskovalnimi centri in podjetji je ključnega vloga, kajti to podpira konkurenčnost unije, vzdržno gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Če obstajajo določene pomankljivosti na področju eh, koncepta skupnosti znanja in inovacij, um, jih lahko najdemo zlasti na področju dopolnevalnih dejavnosti. Vidimo tudi, da morda družbe niso v zadostni meri vključene v dejavnosti SZI-ev. Priporočilo predvideva tudi um, izboljšavo delovanja. Vsa ta priporočila so v večini usmerjena v pravo smer, namreč izpolnjevala naj bi jih komisija in svet, ampak glavna naloga ostaja na strani uh, inštituta. Uh, pred leti je bilo opaženo, da obstaja le malo premljivih eh, rez, rezultatov tega inštituta, ki so blizu tega, da bi bili dani na trg. Zato eh, hkrati se zastavlja vprašanje evropske dodane vrednosti. Hkrati pa moramo biti pozorni na dejstvo, da smo že skoraj da pri koncu leta 2016 in nekatere spremembe so se zgodile v obdobju po letu 2014. V letih 2015 je EIT sprejel več ukrepov za to, da bi odpravil določene pomankljivosti, ki so bile omenjene v poročilu računskega sodišča. Če bi pogledali sedaj akcijski načrt EIT, lahko ocenimo, da je večina priporočil Evropskega računskega sodišča že upoštevanih na ustrezen način. Na tem področju lahko naštejemo ukrepi, kot so uved uh, eh, načela finančne vzdržnosti, uh, ponovni pregled eh, do, do, dopolnilnih dejavnosti SZI-ev, razvoj bolj smiselnih uh, ključnih uh, kazalnikov uspešnosti, pogovarja se tudi o novih um, partnerskih sporazumih. Še zlasti pa treba izpostaviti, da želi EIT vključiti več držav. Sedaj je vzpostavila regionalno inovacijsko schemo in tudi mehanizem, s katerimi naj bi se bolje promovirale inovacije v drugih, manj razvitih regijah. Uh, tudi bolj enakomerna distribucija po Evropi bo seveda pomenila vključitev drugih akterjev, s tem se bo zmanjšale stroške inovacij in s tem bodo boljši tudi končni rezultati. Zavedati pa se moramo, da je EIT gonilna sila za razvoj in tudi lahko seveda močno okrepi evropsko zmogljivost za inovacije. Torej, Eh, raziskovalni in visokošolski sistem morata prevesti v eh, raziskovalne rezultate v komercialne priložnosti, tako da bo nastala kritična masa za hitrejši razvoj MSP-jev. Ob koncu pa bi želel dodati še to, da bi morali podpreti to agencijo, saj gre sicer za novo agencijo, ki pa ima zelo pomembno ulogo na področju raziskav in razvoja. Hkrati pa moramo, po mojem mnenju, podpreti tudi vidike, ki zadevajo kadre in financiranje, kajti uh, ET naj bi izpolnjeval več nalog. Uh, dve dodatni skupnosti za uh, znanje in inovacij sta bili ustanovljeni, torej potrebujejo našo podporo. Mislim, da sedaj razvoj poteka zadovoljivo, kot, bilo, kot je bilo omenjeno, so bili lani v agenciji sprejeti nekateri zelo pomembni pozitivni koraki. Ja, vielen Dank. Ich möchte Hvala lepa. Tukaj bi med uh, nami uh, pozdravila tudi generalnega direktora Kerna EIT in kar predajem besedo. Hvala. Dobr dan in hvala lepa za to priložnost, da se lahko danes tukaj z vami pogovorimo o poročilu računskega sodišča, torej o posebnem poročilu, eh, ki zadeva EIT in ki po našem mnenju vključuje zelo koristne ugotovitve in priporočila, ki jih eh, mi eh, zelo cenimo in kot je že bilo omenjeno, smo že v procesu izvajanja teh priporočil. Mislim, da smo prišli že kar daleč, ko gre za izvajanje teh priporočil, kot bom omenil čez nekaj eh, trenutkov. Zelo smo veseli, da je to tudi pozitivno poročilo, namreč govori v pozitivnem smislu, kako ustvarjamo nove priložnosti za sodelovanje med poslovnim svetom, raziskavami in izobraževalnimi javnimi ustanovami in upeljali smo številne nove dejavnosti z našimi SZI. Hvala tudi za pozitivne izjave poslancev glede našega napredka v zadnjih dveh letih. To, eh, kaž, to je tudi že odraženo v delovnem dokumentu, ki je bil uh, razdeljen. Zdaj pa bi povedal še nekaj novejših vidikov glede našega napredka, um, ki smo ga dosegli na področju akcijskega načrta, ki smo ga razdelili in uh, potrdila ga je komisija, naš upravni odbor pa tudi uh, skupnost inovacij in znanja. Torej gre za skupni akcijski načrt in vsi smo zavezani, da bi pravzaprav v prakso prevedli priporočila računskega sodišča stvari, ki ste omenjali, številni eh, zadeva finančno zdržnost in ta je vsekakor ključna za končni uspeh EIT in SZI-jev. In zamisel pri tem je, da če EIT privede do pozitivnih inovacij, da če imamo uspešne družbe, uspešne nove produkte, inovativne storitve, da se seveda to tudi potem kaže na. Um, skupnosti znanja in inovacij tudi v finančnem smislu in to je bistveno, eh, tudi močna udeležba podjetij in um, eh, poslovnega sveta. Zato smo spostavili jasen okvir glede tega, kako bo deloval finanč, eh, sistem finančne zdržnosti naših SZI-jev in vidimo že prve rezultate. Prav pred kratkim smo videli inovativne komercialne storitve, ki so bile dane na trg in tudi prvič sedaj že vidimo, da to prinaša tudi povratna sredstva oziroma prihodke za naše SZI, tako da lahko te prihodke potem uporabijo za ekosistem in za upravne stroške in pričakujemo, da se bo v prihodnih letih ta pozitiven trend tudi nadaljeval. Ta trend pa je zanimiv tudi z zadnjima dvema skupnostnema znanja in inovacij na področju zdravja in surovin ki sta bili ustanovljeni šele pred nekaj leti, torej še nista bili predmet tega poročila računskega sodišča, ampak upoštevali pa so eh, ti dve skupnosti številne nauke in že imata pravzaprav eh, od začetka veliko več lastnih sredstev, ki sta jih prijeli od eh, partnerjev, akademske sfere in tako naprej. Tako da vidimo velik pomik proti finančni vzdržnosti od prvih korakov dalje. Potem videli smo veliko napredka tudi na področju scheme regionalnih inovacij, situaciji. To je bilo tudi že večkrat omenjeno v današnjem popodnevu in tukaj imamo sedaj širšo geografsko pokritost. Število partnerjev znotraj uh, skupnosti znanja in inovacij EIT je zdaj 800, kar velik, pomeni veliko velik napredek o eh, primerjavi s časom revizije, ko se je takrat pojavljala zaskrbljenost zaradi koncentracije dejavnosti. Sedaj je ta porazdeljenost veliko večja in vidimo in zadovoljni smo, da jih je veliko tudi v tistih državah, kjer je eh, zmogljivost inovacij nižja. Tako da sedaj poteka tam veliko več projektov in um, smo tudi že presegli povprečje uh, sodelovanja in širjenja udeležbe uh, v primerjavi z ostalimi, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020. In to je šele po drugem letu delovanja te regionalne scheme. Imamo se tudi dinamiko, da se te scheme dodeljuje, če dalje več uh, finančnih sredstev, tako da smo pripričani, da bomo tudi v prihodnje tukaj videli več napredka. Zato uh, mislim, da bomo lahko dosegli vse Evrop, to vseevropsko pokritje, kar je nekaj, kar želi EIT doseči. Potem pa smo ukrepali tudi na področju spremljanja, še zlasti pri uvajanju KPI-jev, ki so sredotočeni na rezultate in učinke. To je nekaj, kar je tudi spostavilo um, računsko sodišče. Naš upravni sistem pa je letos pomladi sprejel in uh, potrdil nov sistem KPI-jev in nov finančna sredstva so dodeljena se zajem na podlagi rezultatov, ki jih dosegajo. Mislim, da je to dober model, ki bi ga morda lahko se, si po, pogledali tudi drugi programi. Dosegli smo tudi nov sistem upravljanja, s čimer smo povečali preglednost naših skup, skupnosti inovacije in tudi vzpostavili smo delovno skupino za poenostavitve to pravzaprav odgovarja na določene kritične pripombe e, računskega sodišča, namreč da smo se preveč osredotočali Sedaj pa smo pravzaprav preučili eh, tako sistem poročanja, kot tudi revizijski sistem, tako da je ta preprostejši, je veliko bolj neposreden, pri čemer pa se stopnja zagotovil s tem ne eh, zmanjšuje, temveč se eh, prav nasprotno povečuje. Potem ste prosili, da povem tudi, kakšno je stanje z vidika kadrov pri EIT. Tudi tukaj so novice dobre. Prvič v zgodovini namreč je EIT polno zapolnil vsa prosta delovna mesta, torej imamo sedaj polno zmogljivost, zapolnili smo polno zmogljivost če seveda ne pomeni, da ne bi potrebovali dodatnih virov. Hvaležen sem za ta uh, komentar, kajti z 63 zaposlenimi ne bomo mogli ustrezno upravljati, če dali, več, če dali število uh, če dalje večje število SZI-jev in tudi upravljati novih nalog, ki se nam dodeljene. Tako da tukaj imamo željo, da storimo še več pri povezovanju um, poslovnega sveta, raziskav in inovacij. Tako da to je tema, uh, o kateri se še naprej pogovarjamo s komisijo in hvaležni bi bili za vašo podporo. Akcijski načrt, ki smo ga torej pripravili pomladi, torej pred kakšnimi petimi meseci, uh, se že izvaja, v tretjini smo ga že v celoti izvedli, torej tretjina poročil bo izpeljana do konca leta, to pomeni, da bomo do konca leta že o, o, Eh, upoštevali in v, um, izvajali dve tretjini, nekaj pa bo ostalo za naslednje lete, namreč tiste, za katere je treba spremeniti tudi uredbo o EIT. Seveda pa smo tukaj odvisni od podpore komisije, vas, parlamenta, tako da bi te spremembe lahko bile hitro izpeljane. Tako da bi bil zelo hvaležen za vašo podporo na, tej, na zadnji, tej zadnji etapi te poti. Imamo tudi nekaj zamisli že glede novih dejavnosti. Ena je, da bi ustanovili sklad za učinek, s tem bi lahko um, um, dosegli in prijeli, do, do, do, dobili nova finančna sredstva za družbe, ki so rezultat novih SZI-jev. In tukaj uh, želimo s tem skladom predvsem zagotavljati posojila, ne nepovratna sredstva. Tako da, če bomo imeli več uspešnih, inovativnih družb, da bodo potem ta del prihodkov vračala tudi SZI-jem. To je schema, ki jo zdaj uh, razvijamo podpiramo in želeli bi jo upeljati čim prej, kajti menimo, da bo to prispevalo k konkurenčnosti in rasti v Evropi. Tako da seveda tukaj vidimo novi potencial za EIT. In še morda zadnja stvar, ki bi jo želel omeniti, eh, gre za administrativni center EIT, ki je dejansko v Budimpešti in nekateri ste se spraševali o tem, ampak nikar ne pozabimo, da večina dejavnosti EIT eh, e je decentralizirane. Imamo 30 inovacijskih vozlišč po vsej Evropi in 800 partnerjev, ki potem izvajajo te dejavnosti po vsej Evropi. Tako da v Budimpešti imamo administrativni center, ampak večina delovanja in operacij je vse evropskih, tako da morda to ni najodločnejši vidik, ki je namreč sedež administrativnega centra. Kaj je še treba storiti? Um, vsekakor moramo spremeniti še predpise, uredbo in spremeniti moramo še nekatere administrativne postopke, še zlasti je treba upeljati uh, večletna nepovratna sredstva, to je eno priporočil eh, računskega sodišča in poskrbeti moramo, da so te pogodbe podpisane zgodaj v letu in za te eh, ukrepe že imamo eh, tudi konkretne načrte, kako bi jih lahko potem izvajali od naslednjega leta dalje. Seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaše morebitno vprašanje. Ja, vielen Dank vom... Najlepša hvala. Kdo pa je odgovorni? član računskega sodišča. Ali uh, želi poročevali še enkrat besedo? Pa gum. No, just on this one question on paragraph 12 of the working... 12. člen. Mogoče bodo potrebna dodatna pojasnila. Raziskave se izvajajo v tesni povezavi z industrijo. To je dejstvo. In to se dogaja v večini držav članic. EIT eh, e se osredotoča na temeljne raziskave, torej na raziskave, ki niso bile že od samega začetka namenjene Eh, industriji, ampak je nekdo kasneje ugotovil, da bi lahko bili rezultati teh raziskav koristni za industrijo. Torej najprej osredotočanje na temeljne raziskave in potem uh, posledično ugotoviš, da imajo te raziskave tudi uh, neko komercialno vrednost in potem seveda ni slabo, če to uporabijo tudi podjetja in to uh, se tudi dogaja. Ampak mislim, da moramo zagotoviti dovolj prostora tudi uh, za uh, temeljne raziskave, ki so namen same sebi. Recimo vsa zdravila uh, niso dobičkonosna in zaradi tega določene bolezni več ne bi predstavljale prioritete za znanstvenike, uh, zaradi tega, ker nimajo nobene prave komercialne vrednosti. Torej, v 12. členu sem želel pokazati, da potrebujemo neodvisne temeljne raziskave, In rezultati teh raziskav so potem uh, lahko uporabljeni seveda tudi v industriji. Vendar pa moramo imeti uh, jasno uh, razdelitev. Že od samega začetka raziskav seveda lahko imamo povezavo z industrijo, to se pogosto tudi zgodi, ampak upam, da sem s tem odgovoril na skrbi določenih kolegov. Hvala lepa. Ja, danke schön. Ich meine, so ein Thema, Eh, was, was wollen wir eigentlich mit Kaj eh, želimo pravzaprav doseči z financiranjem raziskav? Ali uh, imamo tudi uh, temeljne uh, raziskave, uh, mislim, da je uh, to tema, s katero bi se lahko ukvarjali, mislim, da je to tema, ki bi se ji lahko posvetili, eh, ali obstajajo temeljne raziskave, ki so namen eh, same po sebi, eh, ali morajo biti raziskave namenske. Torej, to je tista tema, s katero smo se še večkrat ukvarjali in mogoče bi se lahko o tej temi ponovno pogovarjali, mogoče bi se lahko dogovorili. In zavedati se moramo, da na koncu uh, sploh ne gre za spor. Uh, želimo uh, namreč neodvisnost temeljnih raziskav, ampak temeljne raziskave so podobno koristne za industrijo in včasih tudi uh, raziskave, ki so namenjene industriji, ne obrodijo sadov. Uh, torej najlepša hvala. Hvala lepa, da ste prišli, direktor inštituta. Slaba novica je, da se bomo ponovno videli. Eh, in eh, seveda napak ne sme biti. Z, eh, zelo pozorno bomo spremljali delo vašega inštituta in s tem smo zaključili z to točko dnevnega reda. Ampak nekoliko zmedena sem danes, kajti preskočila sem deveto točko in sicer gre za vlogo žvižgačev pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Torej se vračam z desete na deveto točko in poročevalec dobi besedo za predstavitev svojega poročila, se upravičujem. Ja, nič hudega. Gre za poročilo na uh, lastno pobudo in sicer gre za zaščito žvižgačev in za vlogo žvižgačev pri varovanju finančnih interesov Evropske unije. Uh, ta uh, tema ima že dolgo tradicijo v tem odboru. Tukaj imam študijo našega odbora o korupciji in na vzkrižju interesov v evropskih inštitucijah ter o interesih žvižgačev. To je študija iz leta 2011. In eh, tudi v razrešnici tega odbora boste lahko našli eh, več podatkov v zvezi z tem. Eh, predvsem ko gre za uradnike Evropske unije in eh, poročanje o nepravilnostih, eh, lahko v številnih razrešnicah najdete navedbe, da je potrebno te prijavitelje nepravilnosti zaščititi. Pri seji koordinatorjev smo ugotovili, da smo dobili informacije kot Evropski parlament o nepravilnostih oziroma celo goljufijah pri uporabi evropskih sredstev. In uh, sedaj uh, se moramo odločiti, ali bomo to prepustili Olafu, da to resno prouči, ali pa uh, bomo uh, to temo izpostavili zgolj v okviru razrešnice. Vsekakor pa je to zelo koristno za ta odbor, namreč. Uh, da pripravimo uh, dodatne informacije uh, poleg letnega poročila agencij in pa uh, računskega sodišča. Če prijavitelji nepravilnosti niso zaposleni v evropskih inštitucijah, potem nimajo nobene zaščite na ravni Evropske unije in to poročilo se skuša osredotočiti ravno na ta specifičen vidik. Zaščite žvižgača. Torej, To je pomembno tudi za pravno podlago. Gre za člen o finančnih interesih Evropske unije. Potrebujemo celo vrsto ukrepov. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli na ravni Evropske unije neodvisen eh, Evropski inštitut z zadostnimi proračunskimi sredstvi, ki bi eh, pomagal eh, žvižgačem, ki bi jim pomagal dal eh, nasvete, eh, ki bi poskrbel za ustrezne eh, stike pri razkritju nepravilnosti, ki so povezane s finančnimi interesi Evropske unije. Seveda bi vse skupaj moralo potekati v vzdušju zaupnosti in prijavitelji nepravilnosti se ne bi smeli bati, da bodo zadeve takoj objavljene. Poleg tega da Evropski parlament eh, sprejme te informacije, eh, mora storiti še kaj več. Vemo, da obstaja postopek v odboru peti, ampak, torej v odboru za peticije, ampak eh, to je zelo zapleten postopek, prejmemo informacije, potem koordinatorji o tem razpravljamo in s tem se običajno konča. Vendar pa mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli poseben urad tudi v Evropskem parlamentu, ki bi prejel te informacije vsaj dakle nimamo eh, neodvisnega Evropskega inštituta. Na ta način eh, bi lahko dali ustrezne nasvete prijaviteljem nepravilnosti in jim zagotovili tudi ustrezno eh, zaščito. Enako velja tudi za komisijo, za OLA. Tudi oni nimajo jasnega pogleda na varovanje prijaviteljev nepravilnosti in Mislim, da ne moramo pozabiti eh, poziva Evropskega parlamenta iz preteklosti. Potrebujemo nek zakonodajni instrument, potrebujemo predlog Evropske komisije, ki bo zagotovil eh, varovanje prijaviteljev nepravilnosti in ki bo eh, zagotovil zaščito finančnih interesov Evropske unije ter preprečil goljufije. Vemo, da obstajajo tudi druga eh, poročila na lastno pobudo. Eh, odbor Juri eh, širše razmišlja o varovanju prijaviteljev nepravilnosti v Evropski uniji. Potem je tukaj poročilo, ki se osredotoča bolj na pravice delavcev in to so širše zastavljena poročila. Če se ogledate rezultate glasovanja tudi v svetu, potem uh, lahko hitro ugotovite, da se bo vse skupaj zaključilo z neke vrste soglasjem. Tukaj gre bolj za hitro rešitev uh, te izjemno pomembne teme za naše delo. In mislim, uh, da če, bomo, če se bomo odločili za ta korak, uh, bo uh, še lažje poskrbeti za dodatne pobude. Poleg tega eh, pa bo, vsi bomo nabrali nekaj izkušenj z eh, zagotavljanjem neodvisnih eh, nasvetov in pa z usmerjanjem informacij v inštitucije Evropske unije. Torej mislim, da je to koristno poročilo in če se spomnim razprav v komisiji, potem mislim, da bi lahko to poročilo pripomoglo k razrešitvi situacije tudi tam. Eh, gre za bolj jasno razpravo o pravni eh, podlagi in pa za eh, splošno podporo v svetu. Seveda pa sem na voljo, da odgovorim na morebitno vprašanje. Ja, vsi dan. Ja, najlepša hvala. Kolegica Pitera. Najlepša hvala. Gospa Predsedujoča, rada bi se zahvalila gospodu De Jongu za to izjemno koristno poročilo. Strinjam se z veliko uh, večino uh, njegovega poročila. Mislim, da bi uh, bilo težko uh, pogovarjati se o boju proti korupciji danes, uh, če nimamo ustreznih informacij uh, Eh, v eh, inštituciji te informacije eh, imajo zaposleni v inštitucija in ko te informacije pridejo na plano, si seveda prijavitelji nepravilnosti zaslužijo ustrezno zaščito. Na ta način bomo lahko zagotovili tudi zaupanje državljanov inštitucije Evropske unije. Eh, na ta način tudi inštitucije eh, dobijo ustrezne informacije, ki jih v nasprotnem primeru ne bi imele. Torej je potrebno žvižgače ustrezno zaščititi. Ko sem se pripravljala na to razpravo, sem prišla do zaključka, da potrebujemo nekakšno zaščito za žvižgače. Evropska varohinja človekovih pravic je pred kratkim upozorila, da uh, eh, imate le dve od devetih inštitucij pravila za uh, zaščito žvižgačev. Druge evropske inštitucije, parlament, svet, odbor regij, uh, odbor za ekonomske in socialne zadeve in tako naprej, pa uh, to vrstnih določil nimajo. Eh, junija 2016 pa nas je varohinje človekovih pravic obvestila tudi o vlogi evropskih inštitucij in eh, zahtevala pravila za zaščito eh, žvižgačev. Gospode Jung sedaj predlaga ločen inštitut, ki bi bil namenjen zgolj zaščiti prijaviteljev nepravilnosti. Mislim, da je to zanimiv predlog. Gre za uporabo ameriškega pristopa. V Ameriki namreč imajo takšen inštitut, eh, ki zagotavlja zaščito žvižgačem. Torej mislim, da to ni slaba ideja. In prav bi bilo, da ustanovimo takšen inštitut. Potrebno je namreč zaščititi prijavitelje nepravilnosti znotraj inštitucij. Na ta način bi lahko preprečili na vzkrižje interesov pomislimo uh, samo, kaj bi se zgodilo, če bi uh, oseba zaposlena v neki inštituciji želela izpostaviti nepravilnosti, ki se dogajajo v tej uh, inštituciji. Ali bi inštitucija zares želela zaščititi to osebo. Mislim, da bi bil neodvisen zunanji inštitut pri tem veliko uspešnejši. Rada bi se vrnila k enemu vidiku priprave tega poročila. stopila sem v stik z pristojnim organom Evropskega parlamenta, namreč z raziskovalnim uh, središčem in želela sem analizo eh, pravne situacije na podlagi zaščite žvižgačev v državah članicah. In eh, izkazalo se je, da so številne države članice že vzpostavile takšne inštitute, recimo eh, Slovenija, Slovaška, Romunija, eh, Francija in še nekatere druge. Poleg tega pa imamo tudi celo vrsto eh, zakonskih aktov, ki pozivajo k zaščiti žvižgačev. Imamo konvencijo za boj proti korupciji Združenih narodov, potem kazenski zakonik za boj proti korupciji. pa tudi nekaj uh, drugih uh, milejših uh, instrumentov. Uh, in sicer gre tukaj za priporočila organizacije OVSE. Imamo tudi številne odločitve uh, sodišča za človekove pravice, ki pravijo, da je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito žvižgačev, ki obelodanijo podatke o nepravilnostih eh, pri delu v določeni inštituciji. Torej, mislim, da je to zelo, zelo pomembno poročilo in mislim, da bi si morali pripraviti na uh, eh, naslednji uh, eh, izjemno pomemben korak in sicer gre za razpravo o uh, inštitutu za zaščito prijaviteljev nepravilnosti. To bo neodvisen organ za zaščito žvižgačev. Hvala lepa. Thank you for that. We have one more speaker. Najlepša hvala. Uh, in uh, še enega uh, govorca imamo na seznamu. Aș vrea să felicit și eu uh, raportorul pentru... Želel sem čestitati poročevalcu za pobude, ki so vključene v to poročilo. Poročilo je izjemno dobro. Uh, Preden bom uložil eh, predloge sprememb, eh, pa bi rad podal eh, tudi svoje mnenje. Vsakič, ko pride do prijave nepravilnosti, se zatem skrivajo določeni razlogi. Žvižgači niso heroji sami po sebi, torej gre za zelo občutljivo področje. Ali tolmačenje deluje? Ja? Ja? Torej, dejal sem, da je to uh, zelo pomembno poročilo. Govorimo namreč o finančnih interesih Evropske unije, govorimo o milijonih evrov, ki eh, izginejo vsako leto in uh, ne vemo, kam eh, pravzaprav ta sredstva izginejo. In te milijone evrov bi lahko uporabili za to, da izboljšamo eh, življenje v Evropski uniji, za boj proti gospodarski krizi in tako naprej in tako naprej. Ampak v tem eh, kontekstu veliko govorimo tudi o financiranju terorizma in zelo dobro vemo, da do pranja denarja prihaja v tretjih državah potem pa se eh, ta sredstva vrnejo v Evropsko unijo. In eh, zelo mogoče je, da se ta sredstva potem uporabljajo za financiranje eh, terorističnih organizacij. Torej je zelo pomembno, da dobimo ustrezne informacije, da prejmemo pravočasna opozorila. To je pomembno v javnih inštitucijah, v državah članicah, pa tudi na ravni Evropske unije. Potrebno je zbrati informacije o nepravilnostih in pravi čas je potrebno narediti eh, konec eh, takšnim nepravilnostim, zato da prekinemo tudi financiranje nezakonitih dejavnosti. Zato mislim, da je zelo pomembno, da vzpostavimo pravni okvir, ki bo zagotovil ustrezne mehanizme eh, za vzpostavljanje žvižgače, tako da bodo ti lahko ustrezno posredovali informacije in da bodo pri tem tudi eh, zaščiteni. Sreda pa to ne sme vplivati eh, na eh, gospodarske dejavnosti. Podjetja morajo normalno delovati do trenutka, dokler ne preverimo, da so trditve določenega prijavitelja nepravilnosti tudi dejansko resnične kajti eh, podjetja eh, pogosto trpijo zaradi eh, informacij žvižgačev, kajti pogosto jih okrivimo že preden smo te informacije preverili. Torej potrebno je ugotoviti, ali so informacije žvižgačev utemeljene, resnične. Pogosto se prehitro odzovemo in to povzroči več škode kot koristi. Zaradi tega mislim, da je pomembno, da je pomembno, da najprej preverimo pravilnost eh, informacij, ki nam jih posredujejo žvižgači. Seveda eh, pa eh, moramo potem imeti tudi možnost pravočasnega posredovanja. Najlepša hvala poročevalci in seveda bom vložil tudi nekaj predlogu sprememb. Okay. Okay, we have representatives here from uh Dobro, tukaj so tudi predstavniki OLAF-a. Zanima me, ali eh, želite podati prispevek. Eh, seveda vas nihče ne sili, ampak eh, če se želite oglasiti, potem eh, je to sedaj vaša priložnost. Kje pa ste pravzaprav? Aha, tam. Želite podati svoj prispevek? Ja, tukaj z mano je kolega iz eh, GD Home, ki je odgovoren za uh, to področje žvižgačev in dala mu bom besedo. Najlepša hvala. Jaz sem iz GD za pravosodje in rad bi podal sledečo izjavo v imenu Evropske komisije. Seveda so dejavnosti žvižgačev zelo pomembne pri ugotavljanju nepravilnosti. In zagotoviti je potrebno. Hmm zaščito tako v zasebnem, eh, kakor tudi v javnem sektorju. Evropska komisija seveda podpira zaščito žvižgačev in Sprejeli smo tudi že nekaj korakov eh, za eh, varovanje eh, žvižgačev na ravni zakonodaje Evropske unije, kakor tudi znotraj Evropske komisije. Naj, spre, naj upozorim na smernice, ki so bile sprejete 6. septembra 2012. Države članice naj bi vzpostavile ustrezne mehanizme, ki bi uspodbudile žvižgače, da opozorijo na nepravilnosti, še prav posebej pri financiranju eh, terorističnih organizacij. Poleg tega pa morajo vse javne organizacije vzpostaviti ustrezne mehanizme za žvižgače, ki poročajo o nepravilnostih eh, znotraj inštitucije. Eh, sem spada jo tudi področje kolektivnih naložb, trgovinskih tajnosti in tako naprej. Eh, različni primeri, kot recimo eh, škandal eh, z panenskimi dokumenti, so pokazali, kako zelo pomembna je vloga žvižgačev tudi pri ugotavljanju davčnih utaj. Evropska komisija je 3. julija 2016 objavila sporočilo, ki se je osredotočalo o napredku, ki je bil doslej dosežen na področju boja proti davčnim utajam. Evropska komisija seveda uspodbuja eh, izmenjavo eh, dobrih praks in seveda bomo ocenili tudi možnosti nadaljnih ukrepov na ravni Evropske unije. Torej naj povzamem, eh, veliko je bilo storjenega na različnih področjih Evropske unije, sedaj pa bomo morali previdno oceniti možnosti za dodatne horizontalne ukrepe na ravni Evropske unije. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati načelo subsidijarnosti. Najlepša hvala brief but important. Uh, Najlepša hvala za ta eh, kratek, ampak pomemben prispevek. Ali lahko prosim eh, poročevalca, da eh, zaključi to razpravo? Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bom eh, spregovoril o komentarjih komisije in pa kolegov, Gospod Petira je govorila o mednarodnih instrumentih eh, in seveda se strinjam z njo. Eh, imamo pomembne dokumente, kot recimo konvencijo Združenih narodov o boju proti eh, korupciji in mislim, da bi lahko to izpostavili tudi v resoluciji, da je bilo veliko dela že opravljenega izven Evropske unije. In uh, seveda bi uh, nam lahko uh, vse te konvencije in dokumenti pomagali. Potem je tukaj varuhinje človekovih pravic in pa vloga varuhinje človekovih pravic, o tem bi tudi morali razpravljati. Uh, mislim, da lahko to storimo na ravni poročevalcev v senci. Eh, zelo pomembno je, eh, da prejmemo neodvisne nasvete in varuhinje človekovih pravic bi lahko igrala pomembno vlogo. Eh, pri vzpostavitvi neodvisnega inštituta. Nisem se še pogovarjal z uradom varohinje človekovih pravic o tem, eh, kajti v tem trenutku želim eh, pripraviti neutralno poročilo na to temo, vendar pa lahko seveda o tem razpravljamo tudi z varohinjo človekovih pravic. Potem pa poslovni interesi, ki jih je potrebno zaščititi. Eh, ko govorimo o nepravilnostih eh, pri eh, finančnih interesih Evropske unije, potem lahko hitro ugotovimo, da gre tukaj bolj za lokalne, regionalne organe in ne toliko za posamezna podjetja. Če tudi lahko obstajajo določene povezave, recimo če je prišlo do nepravilnostih pri javnih razpisih tudi če so eh, javni organi za to odgovorni, eh, lahko škodo utrpijo tudi podjetja. V tretjem členu eh, poročila sem skušal biti zelo previden in želel sem razlikovati med tistimi prijavitelji nepravilnosti, ki informacije posredujejo zgolj iz lastnih koristi. Eh, in pa tistimi prijavitelji nepravilnosti, ki uh, imajo utemeljeno pripričanje, da so informacije v času razkritja resnične. Torej, uh, najprej moraš ugotoviti, da obstaja to utemeljeno pripričanje, sicer uh, žvižgačev ne moreš zaščititi. Eh, seveda ne moremo biti stotstotno prepričani v točnost informacij, dokler eh, ne izvedemo ustrezne preiskave. Ampak eh, podatki morajo zadostovati za vzpostavitev utemeljenega prepričanja, da so informacije v času razkritja resnične. Cenim tudi prispevek Evropske komisije eh, davčna utaja in vzgibanje plačilo davkov. Eh, ne vem, kako naj to uvrstimo v to poročilo. Eh, tukaj gre za konkurenčno pravo. Ko govorimo o finančnih interesih Evropske unije, se moramo zavedati, da imamo tudi pravno podlago v pogodbah Evropske unije in e, zato e, nimamo toliko težav z načelom subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Tudi če pustimo ob strani e, horizontalne instrumente, e, ki jih namerava e, razviti e, Evropska komisija, In tudi, če bodo države članice upozorile na načelo subsidijarnosti, ne vem, kako bi lahko v tem primeru države članice ali pa kdorkoli drug eh, dejal, da eh, načelo subsidijarnosti ni bilo spoštovano, kajti to je ključnega pomena tudi za eh, ta odbor. V interesu naš vseh je, da so finančni interesi Evropske unije zaščiteni. Eh, Z tem bom zaključil in seveda sem pripravljen pripraviti tudi kompromisne predloge sprememb, eh, odvisno od števila in pa od narave predlogov sprememb, ki jih bom prejel. Najlepša hvala. Hvala lepa, eh, Denis. In omenil si tudi predloge sprememb. Naj le opozorim kolege, da je 11. oktober Eh, rok za vložitev predlogov sprememb. S tem zaključujem za to točko dnevnega reda in sedaj prehajamo k 11. točki, gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o krepitvi upravne zmogljivosti v nekdanji Jugoslavijski republiki Makedoniji. Mislim, da smo se strinjali, da Mm, bo pri tej točki sopredsedoval uh, gospod uh, Peterle in mogoče bi uh, bila dobra ideja, da vi naredite uvod uh, v to temo. Gospod predsednik, jaz se lepo zahvaljujem vašemu odboru za povabilo delegaciji eh, za eh, Makedonijo, bivšo Gospodarsko republiko, eh, da skupaj pogledamo poročilo ECE. Eh, kot veste, so delegacije, eh, ki so del skupnih parlamentarnih odborov, eh, zadolžene za spremljanje vseh vidikov odnosov med Evropsko zvezo in državo kandidatko. In v tem smislu se mi zdi pomembno, da obravnavamo to pomembno in natančno poročilo skupaj. In rad bi vam povedal, da smo se z makedonskimi kolegi srečali v tem mandatu samo enkrat, ker zaradi politične krize v tej državi kandidatki ni bilo mogoče imeti eh, skupnih parlamentarnih odborov v običajnem formatu. Eh, vi veste, hm, da so trije naši kolegi skušali pomagati komisarju Hanu in eh, našim makedonskim Eh, partnerjem, da bi ta država premagala eh, politično krizo in našla pot v stabilne politične razmere in s tem tudi okrepila predpristopni eh, proces oziroma pristopni proces. Ehm, ehm, Sveda smo mi prejeli več poročil komisije, v katerih so bile Eh, administrativne kapacitete oziroma potreba po izgradnji administrativnih kapacitet, kapacitet eh, večkrat omenjene eh, in to poročilo, ki ga obravnavamo, se sveda nanaša predvsem na, na to vprašanje. Evropska komisija je namenila znatna sredstva v zadnjih letih in V delegaciji smo prepričani, da je kakovost in kredibilnost pristopnega procesa države kandidatke bistveno odvisna od kvalitete rabe pristopnih sredstev. Eh, in mi eh, nismo veseli, da eh, ECA poroča o zgolj omejenem napredku Eh, smo eh, pa veseli pozornosti poročevalca kolega Zdehovskega, eh, ki opozarja izraziteje na tiste elemente, ki so bolj uspeli in predlaga komisiji, da gradi na pozitivnih rezultatih dosedanjega procesa. Rad bi povedal tudi, da sem prepričan, da, bo držav, da bodo države članice, ki ne tendirajo k večjemu skupnemu evropskemu budžetu, v bodoče še bolj pozorne na to, zakaj in kako se rabijo skupna evropska sredstva. Jaz mislim, da je to jasno tudi političnim silam v eh, državi kandidatki. Eh, torej, poročilo ECE in našega kolega Zdehovskega jemljemo kot zelo pomembno Eh, zadevo, eh, ki je namenjena temu, da bodo pristopna sredstva, pristopna pomoč v bodoče bolj učinkovito izrabljena in eh, da bo vse manj področji z omejenim rezultatom. Torej, to je pravzaprav vse, kar sem želel tem povedati. Rad bi končal z upanjem, da bo vendar prišlo do volitev decembra v skladu z dogovorom eh, makedonskih političnih sil in da bo potem prišlo do stabilnejših razmer, ki bodo omogočila tudi več volje, eh, boljšo dinamiko oziroma boljšo implementacijo eh, projektov, izvedbo projektov, za katere so bila odobrena evropska sredstva. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod Petrle, da ste eh, prišli na našo sejo in da eh, ste pripravljeni posredovati svoje strokovno znanje o tej temi. Eh, in predlagam, da bi sedaj podal prispevek gospod Weisberg iz Evropskega računskega sodišča, potem pa poročevalec. Najlepša hvala. Eh, ponosen sem, da lahko danes predstavim to posebno poročilo številka 11 skozi 2016 o krepitvi upravnih zmogljivosti v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Naj vam podam eh, nekaj eh, informacij. Ko se osredotočamo na rezultate Evropske unije, moramo poznati tudi težavne okoliščine delovanje Evropske komisije. Od leta 2005 je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija kandidatka za članstvo v Evropski uniji to eh, je najdaljše obdobje na celotnem Zahodnem Balkanu. Eh, in Evropska komisija je morala sprejeti okvir eh, za pridružitvena pogajanja. Ta država se nahaja v zelo težavni politični situaciji in sicer že kar nekaj let. Tekom naše revizije smo ugotovili, da je to vplivalo tudi na izvajanje reform in predvsem na nadzor strani nacionalnih organov. Novembra 2015 je Evropska komisija dejala, da je to vplivalo na izvajanje reform da je eh, pripravljena podaljšati svoja priporočila za pričetek pridružitvenih pogajanj z to eh, državo. Vendar pa je vse skupaj odvisno od rešitve politične krize v tej državi in od izvedbe eh, nekaterih najpomembnejših reform. Naj na kratko opišem našo revizijo in pa naše zaključke. V obdobju 2007 do 2013, ko je potekala Eh, revizija je Evropska unija namenila 615 milijonov evrov iz eh, instrumenta predpristopne pomoči eh, za pomoč nekdanje Jugoslovanski republiki Makedoniji pri pripravah na članstvo v Evropski uniji. In z podporo pri izvajanju reform smo nadaljevali z dodatnimi 664 milijoni evrov v obdobju 2014 do 2020. Eh, tekom te revizije smo se odločili, eh, da eh, se bomo osredotočili na vprašanje, ali je bila pomoč komisije učinkovita pri izvajanju reform. Krepitev upravnih zmogljivosti je ključnega pomena pri pripravah države kandidatke na članstvo v Evropski uniji. Zato smo se osredotočili na projekte, ki so namenjene krepitvi upravne zmogljivosti na področju reforme javne uprave. E, to predstavlja 12 odstotkov celotnih sredstev, potem promet 18 odstotkov in pa okolje 16 odstotkov. Ocenili smo, ali eh, predpostopna pomoč Evropske unije, tako finančna, kakor tudi nefinančna, prispeva eh, k eh, okrepitvi upravnih zmogljivosti v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji in ali uspodbuja izvajanje reform. Osredotočili smo se na dva vidika in sicer na napredek, ki smo ga dosegli z projekti, ki jih je financirala Evropska unija. Eh, osredotočili smo se tudi na rezultate, poleg tega pa smo se osredotočili eh, tudi na dialog Evropske komisije in na prispevek tega dialoga k izvajanju eh, reform na nacionalni ravni. In kakšni so zaključki naše revizije? V splošnem smo ugotovili, da je bil napredek razmeroma omejen, ko gre za krepitev upravnih zmogljivosti na ključnih področjih tekom naše revizije. Večina Eh, projektov je dobro eh, potekala eh, in dosegli so razmeroma dobre kratkoročne rezultate, manj pa so prispevali k dolgoročni krepitvi upravnih zmogljivosti. Večina projektov, ki so bili predmet revizije, je bila namenjena krepitvi upravnih zmogljivosti, vendar pa se niso osredotočili na temeljne pomankljivosti. Zaradi tega smo zaključili, da mora Evropska komisija eh, bolj ciljno načrtovati eh, pomoč, ki jo zagotavlja nekdanje Jugoslavijske republike Makedoniji. Poleg tega pa mora država tudi eh, ustrezno uporabiti koristi, ki jih zagotavlja pomoč Evropske unije. Recimo, ko govorimo o boju proti korupciji ali pa o izboljšanju področja javnih naročil. Ugotovili smo, da načrti še niso bili izvedeni in da še ni bilo konkretnih dejanj. Evropska komisija uh, skuša uh, uporabiti uh, dialog za pospešitev reform, ampak uh, hitrost izvajanja reform je seveda v uh, rokah nacionalnih organov. Ugotovili smo tudi, eh, da lahko eh, prenos odgovornosti za določena sredstva na nacionalno raven uspodbudi eh, izvajanje reform. V zaključek želim povedati, da podpora Evropske unije pri krepitvi upravnih zmogljivosti Evropske unije mora biti ustrezno zasnovana. Eh, in da mora temeljiti na uh, nacionalnih uh, zavezah države kandidatke. Najlepša hvala. You, hvala, gospod Vesberg. Sedaj pa naš poročevalec, gospod Zetovski. Hvala, gospod predsedujoči. Zgodovina Makedonije me spominja na zgodbo izgubljenega sina iz svetega pisma. Balkan je v preteklosti vedno bil del razvite Evrope in razpad Jugoslavije zgodb iz eh, svetega pisma in rimskih, starolimskih časov ne more in ne sme spremeniti. V primeru te države govorimo o dveh plateh medalje – država trenutno ni v ravno dobrem položaju in tukaj se je pokazala na nek način dobrota Evropske unije, da pomagamo tej državi. Mislim, da se moramo zahvaliti za to poročilo Evropskemu računskemu sodišču. Poročilo je zelo kakovostno. Moram reči, da sam ljubim to državo in poznam sodelavce Evropske komisije, s katerimi sem se sam v preteklosti na dolgo in široko pogovarjal o sodi te države. In eh, vsekakor eh, mi je usoda Makedonije pri srcu. In na koncu bi se želel zahvaliti Alojzu Peterletu za to, da je um, kot strokovnjak eh, se vključil v to razpravo tudi o vlogi Evropskega parlamenta, kar eh, zadeva sodelovanje z to državo, pa tudi z drugimi, ki so zainteresirani za demokratizacijo Makedonije. Sedaj pa nekaj o samem poročilu Evropskega računskega sodišča. To posebno poročilo je eno tistih poročil Evropskega računskega sodišča, ki se ukvarjajo z potencijalnimi, morebitnimi državami, kandidatkami. Sam se spomnim na čas pred sedemnajstimi leti, ko je človek lahko v takšnem poročilu nekaj podobnega prebral tudi za Češko. Gre za poročilo, ki povdarja, da je treba vsega, absolutno še okrepiti upravne zmogljivosti v Makedoniji. Državne inštitucije treba okrepiti, treba je poudariti iz mm, boj proti korupciji in še celo vrsto drugih nalog, ki jih mora Makedonija opraviti, preden bo lahko postala eh, sestavni del Evropske unije. Ampak vseeno se mi zdi, da se že riše pozitivna slika, ko gre za krepitev upravne zmogljivosti. Res je, da je ta država naredila že kar velike korake, ko gre za vzpostavitev državnih inštitucij, vendar lani je prišlo do velikega koraka nazaj. Tako kot poročilo povdarja, gre v primeru Makedonije za omejen uspeh, zlasti ko gre za razvoj javne uprave to je deloma tudi posledica politične situacije in okolja ter atmosfere v tej državi. Leta 2014 sem pripravil poročilo, do sedaj se je eh, situacija nekoliko spremenila, zato ga bom dopolnil. Pri tem bom upošteval mnenja kolegic in kolegov. V svojem poročilu bom povdaril, da je politični dialog med Evropsko unijo in predstavniki celotnega političnega spektra v Makedoniji nekaj, kar potrebujemo. Ko gre za izvajanje sporazuma iz marca in ko gre za diplomatsko podporo, moram reči, da je Evropska unija v veliki meri prispevala k razrešitvi politične krize. In pri ustvarjanju boljših pogojev, ki bodo omogočili, tako je upati, demokratične volitve decembra letos. Pri tem je bila zlasti pomembna vodilna vloga Evropske komisije, ki se ji zahvaljujem za to. No, zadnji dogodki so še zaostrili politično krizo in veliko nepravilnosti, neustreznega delovanja je bilo moč upaziti. Gre tudi za polit, pregon 2000 oseb, med njimi so eh, zagovorniki političnih pravic eh, in eh, aktivisti, ki se borijo za človekove pravice. Pokazalo se je, da ni niti politične volje bilo za izvajanje reform, pa tudi uprava ni ustrezno delovala. Moram reči, da to poročilo dobro povzema dosežek na področju posameznih reform, vendar kot piše v poročilu in s tem se strinjam, so leti eh, reforme dale zelo omejene rezultate. Obstaja nekaj zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na ta napredek, to drži in to je treba povdariti, vendar po izboljšanju politične situacije bo šele moč korenito izboljšati situacijo. Mislim, da se moramo zauzeti za večjo zaščito tudi prijaviteljev nepravilnosti v tej državi, če smo že govorili o tem, kajti konec koncev gre za mnoge napake in nepravilnosti v delovanju javnega sektorja tudi v tej državi. Mislim, da je treba nadaljevati s tistimi projekti, ki so se že začeli izvajati in ki obetajo vzdržne rezultate. Evropska komisija bi morala koherentno pristopiti k pripravi projektov in takoj brez zamud se lotiti nepričakovanega razvoja dogodkov, tudi s sankcijami. Opravičujem se za to nekoliko eh, obsežno mnenje, ampak eh, hotel sem prikazati, kaj mi pomeni ta država tudi v tem poročilu. Hvala za poročilo in tudi za ta prispevek. Sedaj pa bi dal besedo komisiji, kajti nobena kolegica in noben kolega se mi zdi, da se niste javili k besedi, ampak nekaj besed bom sam še dodal. Pred eh, nekaj leti smo iz odbora poslali eh, delegacijo na Kosovo in v Makedonijo, da preverimo, kako tam trošijo evropska sredstva. Šlo je za en skupni projekt in sicer za obmejno točko nekje v hribih med Kosovom in Makedonijo. In Na eni strani smo imeli avtobus, ki nas je pripeljal do menega prehoda, na drugi strani naj bi nas pričakal avtobus, vendar tega so poslali na nek eh, meni prehod 30 km eh, stran, zato smo pač eh, morali hoditi peš in lokalni kmetje so nam dali malo vina, malo piva in Na ta način smo nekako preživeli, dokler nas ni prišel iskati ta drugi avtobus. To je bil moj prvi vtis Makedonije. Pa še nekaj bi dodal. Udeležil sem se konference, ki jo je eh, v Beogradu organiziral Evropski parlament za države kandidatke. Tam smo se pogovarjali z vsemi državami kandidatkami in ta konferenca je bila zelo zanimiva. To sta dva dobra primera. Naše delegacije, ki obiskujejo ti dve državi, naše nekdanje delegacije, pa tudi organizacija konferenc, to sta dva dobra primera, kako lahko svojo mehko moč, soft power, Evropski parlament izkoristi za izboljšanje situacije v teh dveh državah in pri zagotavljanju učinkovite porabe sredstev Evropske unije v teh državah. Malce ironično je, da jaz, ki prihajam iz Združenega kraljestva, govorim o predpristopnih eh, pomoči, ko mi izstopamo iz eh, Evropske unije, ampak vseeno, predpristopna pomoč je zelo pomembna. No, to pa še nekaj, kar se mi zdi pomembno. Eno vprašanje imam za Evropsko računsko sodišče. Ne vem, ali ste pripravili to eh, poročilo v okviru tudi za eh, IPA inštrument ali pa ste pripravili poročilo preden je ta finančni inštrument bil sprejet. Drugi komentar pa je za poročevalca, gospod Svetovski. Tudi vprašanje oziroma pripomba za vas. Odlično je vaše poročilo, seveda ste se osredotočili na to, kar bi lahko naredila komisija, da bi stvari se izboljšale. Nekoliko pa bi se morda lahko osredotočili tudi na države članice same, kajti tudi te so uh, odgovorne da, za to, da se naša sredstva koristijo učinkovito. No, sedaj bom dal besedo komisiji, gospod Madu, mislim, da je njihov zastopnik. Ja, hvala predsedujoči. Najprej naj se zahvalim predgovornikom za to, da so odlično povdarili, da ne delamo v vakuumu. Gre za politično, zelo hitro se spreminjajočo situacijo. Tako kot eh, je rekel predsedojoči, ko ni bilo avtobusa, tudi nas včasih v sodelovanju s temi državami eh, stvari presenetijo. Mislim, da je treba to poročilo postaviti v ta politični kontekst. Gospod Vesberg je povdaril, da gre za poročilo v trenutku, ko uh, je treba reči, da je kriza velika v tej državi in gospod Peterle je povdaril, kako uh, pomembni so bili člani delegacije, gospod Howard, gospod Kukan in nekateri drugi. Nekateri, nekatere zaveze je država uh, upoštevala, gre za uh, ustanovitev posebnega uh, tožilca, državnega tožilca za primer goljofij in korupcij in potem gre za uh, Eh, napovedane volitve decembra, kar je pozitivno. Tudi komisija in komisar Hani, nekateri drugi so poskušali še nekatere druge stvari dogovoriti, kar še ni uspelo. Recimo reforme, treba je poudariti, da so eh, vzroki krize problemi pri pravni državi, boj proti korupciji in potreba po reformi javne uprave. To povdarjam, kajte kot je rekel gospod Vesper, to so nekateri dejavniki, ki enostavno niso omogočali, da bi finančna sredstva, ki se porabijo v tej državi, bil dala uh, optimalne učinke. Obžalujemo, da je vlada naredila malo napredka, ko gre za izvajanje prioritet pri reformah, v naslednjem poročilu komisije, ki ga bomo o tej državi 9. novembra objavili, bomo eh, tudi nadaljevali s političnim pritiskom, da mora prevzete zaveze vlada glede političnih reform začeti izvajati in da bo to tudi podlaga za nadaljnje financiranje se strani Evropske unije. Potem, kar zadeva nekatere ugotovitve računskega sodišča. konstruktivni ton tega eh, poročila se nam zdi, da je dober, ampak istočasno opisuje dobro tudi kompleksno politično okolje, v katerem je poročilo nastalo. Vi ste vprašali predsedujoči, ali je v primerjavi z IPA-1 v novi generaciji IPA-2 Eh, prišlo do izboljšanja. Pravzaprav moram reči, da sedaj novi finančni inštrument omogoča komisiji bistveno strožje delovanje. Eh, trši so pogoji za, eh, pogoji za pogojenost v IPA 2 inštrumentu, dialog, razprave, ko smo pripravili ta finančni instrument, so izhajale iz tako imenovanega performance frameworka, torej iz okvira doseženih rezultatov. Eh, ocenjujemo rezultate posamezne države z objektivnimi kriteriji. Za vsako državo smo razvili konkretne cilje, eh, kazalnike, da lahko bolje spremljamo dosežene rezultate. V sedanjem obdobju 2014 do 2016 je rezultat nekaterih težav v tej državi. Gre za uh, včasih premajhne politično voljo. Zato smo zmanjšali raven odobrenih sredstev za 50 milijonov evrov, zato ker enostavno ne moremo našim uh, davkoplačevalcem uh, naložiti še to breme nesmotrne porabe sredstev. In potem uh, Po drugi strani, če bo prišlo do pravega izvajanja reform, do doseganja ciljev, potem bomo nagradili državo s tem, da bomo povečali obseg sredstev. Lahko pa vam zagotovim, da imamo celovit pristop, holističen pristop. Čisto vseeno je, ali govorimo o porabi finančnih sredstev ali o političnih dialogih. Komisar Han nenehno povdarja, da mora ta država ponovno začeti s političnim dialogom in da mora začeti izvajati svoje reforme, prioritete, tako kot je bilo dogovorjeno. Na koncu naj rečem, da se absolutno strinjam s poročevalcem in gospodom Vesbergom, ki pravita, da je večja politična volja na strani vlade tista, ki bo bistvena, če hoče naša pomoč prispevati k velikemu napredku v tej državi. Lahko podpiramo, lahko pomagamo, ne moramo pa nadomestiti. In zadnje sporočilo, s to podporo bomo nadaljevali tudi civilni družbi in sicer s političnim dialogom in s finančnimi sistemi. Pri tem bomo gradili na konstruktivnih priporočilih tega poročila in poračevalca. Hvala. You know, uh, Gospodu Vespergu bom še dal besedo, potem pa gospodu Peterletu. Gospod Vesperg najprej vi. Hvala, predsedujoči. Še zlasti hvala za to, te vaše izkušnje na meji ki ste nam jih povedali. Verjetno je to najhujša izkušnja, ko se človek znajde na nekem menem prehodu. Ampak piti vino in eh, pivo na podeželju se mi ne zdi tako slabo, tako da vam ni šlo tako slabo. Samo to, hvala. Hvala, gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Različne izkušnje bi lahko naštevali v naših odnosih z državo kandidatko, tudi <laughs> veliko, veliko lepše kot eh, izgubljeni avtobus. Eh, tri pripombe eh, bi imel. Eh, prvič sem vesel eh, te realistične in konstruktivne in zame tudi optimistične razprave, zlasti zato, ker je komisija izdelala holistični eh, pristop. Eh, in to pomeni, da obstaja politična zavest eh, v komisiji in eh, v parlamentu, da ni dovolj tehničen napredek, ampak da je treba spreminjati na bolje notranjo politično sliko v smeri normalnega delovanja političnih inštitucij, v smeri stabilnosti, pa tudi izboljševati zunanji politični, politični kontekst. Jaz sem vesel razumevanja gospoda Westberga v zvezi eh, z zunanjimi vplivi oziroma zunanjo atmosfero glede izvajanja eh, predpristopne pomoči. Eh, hkrati pa gledam na to vprašanje tudi z tega vidika, da so nekatere stvari, ki bi jih morala država kandidatka opraviti ne glede na eh, eh, končni cilj, ki je vključitev v Evropsko zvezo, ker nekatere reforme bi morala torej opraviti ne glede na ta, na ta cilj. Eh, in eh, jaz sem bil vesel tudi geostrateškega eh, poudarka, ki je bil dan v, v, v razpravi. Mislim, da se včasih še premalo zavedamo, kako pomemben je trajni mir in dobro sodelovanje v tem delu Evrope, ki še ni del Evropske zveze in kako pomembno je, da nimamo tako asimetrične situacije v statusu držav, ki se trudijo za polnopravno članstvo. E, torej, mene ta razprava e, e, prepričuje, da bomo nadaljevali s konstruktivnim e, pristopom e, in rad bi vam zagotovil, da bo naša parlamentarna delegacija v naših odnosih eh, s partnersko delegacijo iz Makedonije še naprej opozarjala na pomembnost izgradnje administrativnih kapacitet in učinkovite rabe evropskih sredstev v tej, v tej zvezi. Za kredibilnost pa moramo skrbeti na obeh straneh. Hvala lepa. Já ja, bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se této diskuze zúčastnili. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Če dovolite, bi sam nekaj v Dereku. Ali veš, kakšna je razlika med Čehom in Britancem, Derek? Če prideta na, mest, na meni prehod. Čeh bo uh, poskušal najti prijatelja, ki mu bo dal kozarec vina, britanec pa se bo jezil. Dobro. Vsaj tako si predstavljam to. Sam sem poročevalec tudi za nekatera druga področja, za nekatere druge države kandidatke in informacije tudi pri leteh niso ne vem kako obetavne. Veliko kritičnih glasov je moč slišati v zvezi z njimi. Se pa sliš, strinjam sa komisijo, ki pravi, denar, finančna sredstva lahko sprostimo, ko bo vlada enkrat začela izvajati prevzete zaveze. Državo pa moramo gledati kompleksno, celovito. Moramo ustrajati na napredku, ampak nekaj napredka je v zadnjih petih letih le bilo narejeno. Ne pozabimo, kaj vse je doživela ta država v preteklosti in lahko se samo vprašamo, kje bi bila, če Evropska unija ne bi pomagala, bila kritična in stala ob strani. Sam sem bil na Balkanu, ko je bil največji pritok eh, priseljencev oziroma migrantov. Tudi Makedonija je bila prizadeta zaradi tega. In na koncu še nekaj zakaj smo mi Evropska unija, zakaj smo mi v Evropskem parlamentu tisti, ki ustrajamo na pomoči. Gre za pomoč očeta, če smem reči, dobro vzgojenemu sinu, ampak vseeno kljub dobri vzgoji včasih eh, fantje gredo po stran poteh toliko za enkrat, no vem, da situacija v Makedoniji ni optimalna, ampak vseeno treba je delati na tem, da bo država napredovala tako, kot si sami želijo, ne samo kot mi, sicer bo lahko v njej prišlo do kaosa. Hvala za te zadnje besede.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 Najlepša hvala. Most ukratu z dikeu, to na tropinu dikeumaton. Sorry, sorry. I, I, I thought, I thought... There's no Greek translation here. Grški jezik tukaj trenutno ni predviden. Dobro, bom govorila o angleščini. Predsedujoči rekel, nikar ne začnite od vsega začetka. Se upravičujem. Mislim, da je stabilnost tisti predpogoj za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, da bo lahko razmišljena o vstopu v Evropsko unijo. Ta država mora spoštovati pravno državo, človekove pravice in mora gojiti dobro sosedske odnose. Zato bi želela povdariti dejstvo, da komisija pravi, da vlada ne kaže dovolj politične eh, volje pri ustrezni eh, porabi evropskih sredstev. To pomankanje politične volje na nek način povzroča pomankanje transparentnosti, s katero se sooča. Zato bi želeli, da moramo spodbuditi vlada, vse politične eh, subjekte in vlado nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, da resnično naredijo vse, da bo prišlo do volitev. Hvala, da ste bili kratki. Pravzaprav ste se navezali na to, kar so drugi povedali, zlasti komisija, ko gre za politično voljo. S tem smo prišli do konca te točke. Hvala. Sedaj pa 12. točka na dnevnem redu, študija o reformi javnega sektorja in kako se spodbujanje te reforme uporab, za spodbujanje te reforme uporablja proračun EU. Besedo bom dal gospodu Hejsu, ki je prišel, mislim pa, da imamo to študijo tudi eh, v pisni obliki. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da najprej pozdravim tudi ostale avtore tega poročila ki, eh, ki ga imate v rokah iz eh, Centra za gospodarske, eh, ekonomske raziskave, gospod, ehm, potem tudi iz inštituta Jacques Delors in tudi iz Evropskega političnega centra. Zahvaljujem se jim za vse trud v zadnjih mesecih in tudi sekretarjatu tega odbora, ki je pomagal pri opravljanju tega dela in pri tudi mojem delu. Se pravi, čujem, Brian ali bi lahko lepo prosim zapustili to dvorano tiše ali pa se poslovili pred vrati? Hvala, Derek. Torej, nismo tukaj, da bi slišali, kaj imam povedati jaz, ampak bolj, kaj imajo povedati avtori tega poročila, ampak rad bi samo nekaj povedal. Um, uradno. Torej, pred nekaj časa sem bil na Irskem odgovoren za to področje, torej za reforme javnega sektorja in mislim, da je to problem. Pa to ni to zgolj problem za tiste države, ki so v finančnih težavah. To je težava za vse države v Evropski uniji. Gre za to, da poskrbimo, da se stvari počnejo na drug način, da se do, dosegajo rezultati za državljane in tudi, da se zagotovi, da tisti, ki delajo v javnem sektorju, da lahko ti zagotovijo čim boljšo storitev, ki jo le lahko. Tako da veliko se lahko naučimo drug od drugega, moramo se menjati izkušnje, to so res koristna stvar, to moramo pozdravljati in moramo stopiti korak stran od zamisli, da gre pri reformi javnega sektorja zgolj za številke in za zneske. Ne, iti mora za to, da se stvari počnejo na drugačen način, ki ga je mogoče kvantificirati. In kot to zelo jasno je zapisano poročilo, obstajajo temeljna področja financiranja iz Evropske unije, ki spodbujajo države članice, da se lotijo tega področja in da eh, se predajo te pobudi. In vprašati se moramo, kako se odzivajo države članice, kako države članice izkoriščajo ta sredstva in ali se lahko v Evropski uniji kar naučimo iz teh eh, izdatkov. Ključni del našega dela seveda mora biti usmerjen dobrim, eh, dobrim rezultatom in tega, da se, karkoli, da se kaj naučimo iz tega proračuna po vsej Evropski uniji. Tako da je bilo v prvi vrsti pomembno, da smo iz tega dela razbrali tista področja, kjer so sredstva že na voljo za spodbujanje reforme javnega sektora, pa naj gre za a, stori, direktive o storitvah, za poročila, priporočila za posamezne države ali pa posamezne evropske programe, kot so obzorje 2020 eh, in eh, ISAF. Torej, to je tisto, kar smo se lahko naučili iz tega poročila. In ta študija kaže tudi, da se moramo bolj osredotočiti, osredotočeno lotiti eh, reforme javnega sektorja prek evropskega financiranja in tudi prek neposrednega učinkovanja priporočil za posamezne države. Kot del procesa evropskega semestra so priporočila posameznim državam vedno zelo jasna, ampak pogosto ne pravimo in ne pomagamo državam, da bi izkoristile ta evropski proračun na bolj smiselni in smotrn način. Tako da veliko krat damo ta priporočila državam, ampak potem ne pomagamo državam članicam, da bi se lahko sploh učile od najboljših praks druge in da bi lahko izkoristile sredstva na najbolj optimalen način. Mislim, da moramo biti tudi povsem si ja, na jasnem, da evropski proračun spodbuja pristop k e-upravljanju, e-vladi. Nekaj primerov tega smo videli, niso vsi dobri in mislim, da se je iz tega treba kaj naučiti, kako je to treba uporabiti. Ta študija je, opor, eh, je vključila štiri države, Bolgarijo, Estonijo, Grčijo in Italijo. Mislim, da je šlo za različna opažanja. Mislim, da bomo več o njih slišali k malu od avtorjev, glede tega, kaj je učinkovalo, kaj deluje, kaj ne deluje in tudi katere od teh reform so bile uračunane in izvajene strani političnega procesa, koliko pa jih je zraslo od zgoraj na vzdolj. Od spode na vzgor, se pravi čujem. In to glavni navk je, da to mora postati politična prioriteta, to mora biti politična prioriteta celotnega političnega sistema in politiki morajo biti odgovorni za ta projekt. In prav tako se morajo strinjati glede tipa reform, prav tako moramo pa ljudem v javnem sektorju uh, jasno povedati in, jih, eh, in jim zagotoviti, da to ni zgolj neka pobuda desnice ali pa skrajne desnice, ki želi samo znižati skupne stroške. Gre za to, da se stvari počnejo na drug način in uh, gre za to, da se iz te izkušnje dejansko nekaj naučimo. In de, uh, velika pomankljivost trenutne, uh, trenutnih FSI so, uh, je neobstoj skupnih kazalnikov, s katerimi bi lahko ocenili uh, uspeh reform javnega sistema. Mislim, da bi se ti um, kazalniki vsekakor morali razviti. Hkrati pa moramo uporabiti tudi program za podporo strukturne reforme, zato da dejansko ta program spodbudi reforme, ne pa zagotavlja storitve. Na ta način bodo države članice lahko izpolnile potrebe, zagotovile potrebe po tehnični uh, uh, pomoči. Tako da mislim, da si lahko veliko vprašanj zastavimo iz tega poročila, če tudi gre za študijo primor, primerov iz štirih držav, ampak mislim, da to vsekakor pade v našo področje, glede na to, da se del evropskega proračuna usmerja v reforme javnega sektorja. Iz tega se treba nekaj naučiti in poskrbeti moramo, da se najboljši primeri izpostavijo in da se uh, odgovornim za nje čestita na pozitiv način, način, ne pa, da se vse čas posluša samo o negativnih kritikah spodletelih reform javnega, um, javnih reform. In uh, veliko krat so prav avtori izpostavljali, kako bistveno je to. Hvala, Brian, za tvoj uh, prispevek in za to, da si delil z nami tudi svoje strokovne znanje na to temo. Kot si rekel, imamo tukaj z nami tudi tri avtorje. Gospod B Burinski, je tudi z nami. Sedaj bomo dali besedo trem avtorjem, ne vem, katerem vrstnem redu želite spogovoriti, ampak vam bom kar dal besedo. Hvala lepa, hvala lepa za uvod. Jaz sem Stevan eh, Zürlik, hvala, da ste nas povabili, da predstavimo rezultate naše raziskave, glede tako, kako spodbuditi reformo javnega eh, sektorja s pomočjo proračuna. Zelo nakratko bom predstavil ekipo, potem pa bom kolegoma prepustil predstavitev študije. Te, to raziskavo smo opravili v konzorciju, ki, eh, jo je, ki ga je opravljal EPC, jaz ga predstavljam kot eh, glavni izvršni direktor. In v njem je sodelovalo velik uh, eh, raziskovalnih uh, ekonomskih centrov, Jacques Delors inštitut, ki ga tukaj zastopa Friedrich hein, uh, Heinemann, ki vodi oddelek za, uh, za finance in davke um, zasebnih podjetij. Um, Friedrich bo prvi dobil besedo, zatem pa damo besedo še kolegici. Ja, najlepša hvala. Želevoma dati zelo kratek povzetek tega, kaj smo naredili v okviru te študije. Motivacija za to študijo je bila dokaj jasna, namreč uh, V zadnjih nekaj letih smo ugotovili, da je neučinkovita javna uprava in pomankljivosti v javni upravi nekaj, kar ni lasno zgolj državnim kandidatkam, temveč je to nek prečen problem v številnih državah članicah, ki so bile države članice in so države članice že precej časa z evropske perspektive ne gre zgolj za to, da potrebujemo dobro javno upravo za to, da se sredstva uporabljajo na pravni način, temveč jo potrebujemo tudi za to, da bi lahko za, za, um, dosegali cilje evropskih politik za gospodarsko in socialno dobrobit in za naše državljane. Tako da mislim, da je motiv za dobro javno pravo precej jasen. Kako smo se lotili dela? študijo smo izpeljali, seveda je šlo znova za kratko, akademiki imamo radi daljše roke, tukaj smo imeli le tri mesece časa. In seveda smo pregledali akademsko literaturo, opravili smo kvantitativno an, analizo in uh, dobili smo veliko pogleda iz 13 uh, razgovorov, uh, ki smo jih izpeljali z najrazličnejšimi ljudmi, s tistimi, ki so pristojni za programe, za uh, proračunske programe, ki naj bi spodbudili reforme, uh, Pogovarjali pa smo tudi se s specialisti iz javne uprave, s strokovnjaki za eh, države. Gospod Hejs je že omenil štiri države, kjer smo to študijo, izvedli to študijo primera, torej Bolgarijo, studijo Estonijo, Grčjo in Italijo. Pa potem smo tudi se pogovarjali z akademiki, ki raziskujejo učinkovitost javne uprave in kaj poganja učinkovitost javne uprave. Naj bom jasen, tukaj ne razkrivamo, kateri strokovnjaki so dali kakšno izjavo, torej ščitimo pravzaprav žvižgač na nek način. Obstajajo njihove izjave, so vključeno to poročilo, ampak niso prav povezane z imeni. In mislim, da smo iz tega lahko dobili veliko upogleda in tudi uh, s pomočjo vseh uh, ostalih uh, metod pridobivanja informacij smo dobili precejšen upogled. Naj povem, kako opredeljujemo reformo javnega sektorja. Torej, tukaj sledimo opredelitvi OZN. Ko govorimo o reformi javnega sektorja, želimo povedati, da se spremenijo organizacija in procesi javnega sektorja zato, da bi delovali na boljši način. Zelo pomembno je torej, da se lotevamo teme, kako bi lahko spodbudili administrativno reformo, zato da bi bila javna uprava učinkovitejša. Tukaj ne govorimo o političnih reformah, o reformah politik nasplošno. Mislim, da smo bili precej skrbni pri tem, da nismo nikakor ocenjevali, kak, kakšna bi naj bila optimalna udeležba državnega sektorja vlade in tako naprej. Ne. Skratka, če vlada opravlja neko funkcijo v javnem sektorju, mora to početi na učinkovit način. To je torej naše razumevanje javne uprave in reforme uh, sektorja javne uprave. Osredotočimo se torej na um, temeljne sektorje in tudi na pravosodni sistem, ne vključujemo pa pol specializiranih političnih področji, kot so zdravje in izobraževanje. Uh, sprašujemo res po administrativni reformi, ki nagovarja ključna področja javne uprave. Študija osredotoče na, na to, kateri proračunski instrumenti lahko spodbudijo to vrstne reforme, katere so dobre plati in slabe plati proračunskih instrumentov, ki pri tem sodelujejo in spodbujanje reform javnega sektora v Evropi eh, ni seveda povezano zgolj s sredstvi, ne zgre zgolj za Eh, dodeljevanje sredstev. Tako da govorimo tudi o tem, kako Evropska unija učinkuje na izvajanje reform javnega sektorja in to sicer prek različnih eh, kanalov, ne le s pomočjo denarja. Gre z screening procesom držav kandidatk, z predpristopnimi pogoji in Evropska unija igra tudi veliko vlogo s pomočjo evropskega semestra. Torej, če samo preštejete, koliko priporočil za posamezne države je zdaj povezanih z reformami javnega sektorja, že lahko razvidite in razberete, kako velik podarek gre temu področju. Evropska unija seveda nima pristojnosti, da ureja in odreja reformo javnega sektorja v državah članicah. Gre za področje, ki je eh, v suverenosti same posamezne države članice, ampak veliko zakonodaje na področju notranjega enotnega trga ima neposredne posledice za zagotavljanje storitev javnega sektorja. Tukaj imamo primer eh, direktive o storitvah, direktive o javnih naročilih, o eh, informacijah v javnem sektorju in tako naprej. Skratka, veliko, ne, na, na veliko neformalnih načinov Evropska unija spodbuja te reforme prek pogojevanja delovanja teh področji. Če se vprašamo, kakšen je bil pristop Evropske unije k reformam javnega sektorja v zadnjih letih, lahko opazite res spremembo paradigme. V preteklosti je bil pristop ta, da moramo seveda imeti javno upravo v državi članici, zato ker želimo trošiti um, evropska sredstva in porabljati evropska sredstva na ustrezen način. Torej, ključna beseda tukaj je bila tehnična pomoč in to je bila pravzaprav. Uh, To je bil pomemben vidik uh, reform javnega sektorja in javne reforme oziroma javne uprave morajo biti sposobne porabiti evropska sredstva na pravilen način. Vendar pa je bil ta pristop veliko preozek in se je v letih razvijal. Tako da smo zdaj priča spremembi paradigme in je sedaj pogled na ulogo dobre in delujoče javne uprave veliko širši za družbeni in ekonomski razvoj na splošno. In to se tudi v čedalje večji meri odraža v instrumentih. Um, Alja vam bo povedala več o tem, kaj piše v poročilu, ampak že je tematski cilj številka 11, strukturne investicije, um, so ključni zgled in um, primer tega veliko bolj uh, celovitega pristopa. Naslednje izhodišče je v pogled, um, da imamo trend pri teh reformah javnega sektora, ki širi perspektivo prek um, pristopa, ki se mu reče New Public Management, novo javno upravljanje. Gre za pristop, ki temeli na trgu, do, um, torej to pomeni, da imate neke uh, profitne centre ali agencije. Skratka, to je še vedno prevladujoč pogled, ampak je očitno zelo ozek pogled. In z izkušnjami v zadnjih desetih letih smo se uh, potem tudi um, morali sprijazniti z določenimi negativnimi vidiki tega pristopa, sicer da to vodi do veliko fragmentacije. Zato je treba uh, to nekako uh, uskladiti z več pozornosti, ki bo usmerjena v mreženje, v ustvarjanje mrež. Torej, tukaj potem se podarjajo še teme, kot so digitalizacija, pregled, eh, preglednost in povezanost. In se te, zdaj s tem dajem besedo eh, Naniji. Hvala lepa. Torej, jaz bom predstavila Jaz se bom sedaj bolj osredotočila na proračunske instrumente. Torej, napisali smo, kateri so različni instrumenti, ki zagotavljajo sredstva za reformo javnega sektorja. In naše ugotovitve, glavne ugotovitve so, da so instrumenti različni, sistem je zelo fragmentiran, glavni vir sredstva so seveda evropski strukturni investicijski skladi, še zlasti intervencije pri tematskem cilju 11, ki pravzaprav krepi. Um, administrativne zmogljivosti tako pri uh, javnih agencijah, kot tudi pri ostalih deležnikih. In le nekaj držav članic je upravičenih do teh sredstev, saj tiste, ki imajo eno regijo, ki je manj razvita in ki je upravičena do kohezijskih sredstev. Osem držav članic je v tej eh, kategoriji in vse z izjemo Španije so namenile del sredstev tematskemu cilju 11 ta tematski cilj 11 je že obstajal tudi v prejšnjem programskem obdobju, če tudi je bil, če, čeprav, če tudi ime tematski cilj 11 ni obstajalo, ampak sredstva, ki so bila namenjena temu cilju, so se zdaj povečala na 4,7 milijard. Uh, ki so namenjene za spodbujanje reforme javnega sektora, javne uprave in izračunali smo, da 4,1 milijarde se namenja za to, da se konkretno spodbuja reforma javnega sektora. Namreč iz 4,7 smo izključili tista sredstva, ki se uporabljajo za financiranje interreg programov, ki so čezmejni programi in tudi sredstva, ki so namenjena krepitvi zmogljivosti pri deležnikih. Tako da zdaj s tem so prišli na približno 4,1 milijarde. Strukturni skladi tudi zagotavljajo dodatno podporo za reformo javnega sektorja, predvsem prek eh, skladov ERDF, eh, ki promovirajo intervencije pod tematskim ciljem 2, namreč da se zagotavlja dostop do kakovostne IKT. Tukaj imate 4,5 milijarde, ki so namenjene storitvam e-uprave, eh, pa še tehnično pomoč imamo, torej 4 do 6 odstotkov sredstev lahko vsaka država članica porabi za to, da izboljša upravljanje sredstev, torej tehnični pomoči je namenjenih 11 milijonov evrov, kar je veliko, kot vidite, ampak po definiciji bi lahko rekli, da Vse to se lahko uporabi za financiranje reform, kajti včasih seveda se s tem najame, najame nove zaposlene ali pa kupi nova oprema. Del teh sredstev seveda eh, je uporabljen za upravljanje evropskih eh, skladov in sredstev. Tukaj ne gre zgolj za podporo ob vseobsežnih reform, temveč tudi gre včasih tudi samo za izboljšanje procesa uporabe evropskih sredstev. In učinek tega se v praksi vsekakor kaže, namreč eh, izboljša se celotni postopek eh, in vsi postopki javne uprave. Tukaj vidite graf, ki prikazuje sklade oziroma financiranje iz ESI. Vidite lahko, da je večina sredstev iz ESF, ERDF, ERDF, pa lahko le dopolnjuje eh, sredstva ESF za financiranje opreme ali infrastrukture, ki dopolnjujejo eh, financiranje iz ERDF. Tiste države, ki imajo največ sredstev dodeljenih eh, tematskemu cilju 11, so Italija, Romunija in tako dalje. Poleg sektorskih sredstev pa imamo še druge sektorske instrumente za posamezen tip reforme, naprimer za uh, um, tematski cilj 11 za zagotavljanje ob, uh, celovitih strategij, za strategij, kako naj bi se reformirala celotna javna uprava. Ob tem pa imamo še tudi druge instrumente, ki prav tako zagotavljajo sredstva v nižjih vrednostih, ki pa so kljub temu pomembna in so namenjena specifičnim reformam javnega sektora, ki imajo neko evropsko razsežnost. Naj dodam še to, z vidika tematskega cilja 11, da imamo še inovacijski element primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem, namreč strukturni, eh, stra, izraba strukturnih skladov za tematski cilj 11 ni predpogoj. Torej države članice, ki želijo izkoristiti ta sredstva, morajo samo napisati strategijo za reformo. To je torej izboljšava v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem in kot je povedal gospod Hayes, obstaja tukaj še uh, pomankljivost pri izvajanju strategij, zato je komisija želela bolj vplivati na to, kako uh, se države odločajo izkoristiti ta sredstva, ampak ključnih eh, kazalnikov za spremljanje in ocenjevanje izrabe teh sredstev še ne obstajajo. Tako da to še manjka in k temu se bomo vrnili še pri poporočilih. Potem imamo tukaj še sklad za povezovanje Evrope, potem eh, za digitalizacijo. Veste, da tu, s tem se podpira vzpostavitev vse evropske infrastrukture v prometu in digitalnem smislu in e, sredstva se uporabljajo za vzpostavitev evropskih digitalnih storitev. To se počne na različne načine z nabavljanjem oziroma zagotavljanjem eh, sredstev pod družbam, ki potem vzpostavijo skupne tehnične standarde. Cilj tega je, da bi se eh, e-uprava v državah članicah razvijala tako, da bi bila interoperabilna, tako da no, ni treba vsaki državi članici razvijati svojega tipa storitev e-uprave, torej da so te storitve e-uprave interoperabilne med med državami članicami. To se torej zgodi, eh, stori tako, da se razvijajo skupni tehnični eh, standardi, razvoj skupih, skupnih um, pl, uh, platform za storitev. Uh, in tudi zagotavljajo se nepovratna sredstva tistim državam članicam, ki želijo povezati svoje storitve z platformami eh, za storitve na evropski ravni. Potem imamo tukaj še obzorje 2020, nekaj eh, naslovov tam je posebej namenjenih eh, financiranju projektov na področju inovacij, ki spodbujajo razvoj IKT. Sedaj je bilo že sedem razpisov te vrste, financirajo čezmejne projekte, ki jih vodijo mednarodni konzorciji in ki vključujejo tako javni sektor, pa tudi mednarodne raz, eh, centre, raziskovalne centre, pa tudi včasih zasebne družbe. In doslej so um, porabili že 7 milijonov sredstev. Potem pa imate še program EU pravosodje. Logika za tem je, da bi se ustanovilo evropsko področje pravosodja in tu se zagotavljajo sredstva in nepovratna sredstva, predvsem za namene projektov um, pravosodnega sodelovanja, uh, Eh, tako da se zagotavlja usposabljanje na področju evropske zakonodaje in njenega izvajanja. Še drugi projekti so, vendar se ne bom spuščala v podrobnosti, če vas to zanima, lahko potem kasneje zastavite vprašanje. Torej, ključno in enako tem je, da ti uh, instrumenti ne uh, promovirajo celovitih reform javnega sektorja, temveč da se namenjajo ta sredstva specifičnim področjem, ki imajo potem tudi evropsko dodano vrednost. Analizirali smo tudi, kako se ta različna sredstva in instrumenti dopolnjujejo, kakšne so sinergije in nov uh, pristop, ki ga je Frederik uh, omenjal, je bolj strateško urejen. Eh, usmerjen. Z vidika dopolnjevanja je naša ugotovitev ta, da so ti instrumenti sicer dopolnjujoči. Um, ni problem tem, da imamo uh, različne instrumente, uh, če se ti dopolnjujejo v splošnem cilju. In res je tako. Imate sektorska sredstva, ki zagotavljajo večjo pomoč za celovite reforme, potem pa imate še različne programe, ki zagotavljajo različna sredstva za različne reforme javne uprave. Ko pa analiziramo operativne programe in razpise, vseeno eh, opazimo nekaj prekriva. Naprimer, imeli smo razpis, Eh, generalnega direktorata za pravosodje za promoviranje ukrepov na EU eh, pravosodju. Šlo je za financiranje ukrepov na nacionalni ravni za izvajanje storitev Evropskega pravosodnega portala. Prav tako pa je obstajal razpis eh, instrumenta CEF, ki je bil pravzaprav namenjen prav istemu cilju. Tako da ta dva razpisa so se v precejšnji meri prikrivala. Prav tako smo ugotovili tudi, da obstaja tveganje nedoslednosti, namreč obstaja veliko evropskih sredstev namenjenih e-upravi in veliko sredstev je na voljo že iz strukturnih skladov v okviru tematskega cilja 2. Imamo tudi sredstva iz instrumenta CEF za povezovanje Evrope, ki financira prav tako e-upravo na nacionalni ravni s to zamislijo, da da bi bila, eh, bile storitve e-upravi interoperabilne. Potem pa imamo še obzorje 2020 z razpisi, ki so namenjeni predvsem inovacijam v javnem sektorju, ki temelijo na IKT. In govorimo o teh programih, ki so centralno upravljeni in so načeloma zelo koherentni, naprimer eh, instrument CEF in obzorje 2020, ampak prišlo je do tveganja neskladjenosti pri uporabi uh, Eh, sredstev za tematski cilj 2. Veliko držav članic izkorišča ta eh, sredstva za digitalizacijo storitev, ne pa za ponovno zasnovo storitev, kar bi pravzaprav želela komisija eh, doseči prek strategije, ki je že bila objavljena. Obstaja torej strategija Evropske unije in vidimo, da so centralno upravljeni um, razpisi v skladu s to strategijo, ki podarja, kako pomembno je, da so stvari odprte, interoperabilne, da se potem eh, podarja tudi načela, kot so enkra, eh, povezljive ravni uprave in tako naprej. Ampak pri koriščenju strukturnih skladov ni vedno tako. Prav tako izpostavljamo, da obstaja tveganje prekrivanja pri različnih storitev, ki zagotavljajo tehnično pomoč pri upravljanju evropskih sredstev. Imamo več storitev, več eh, služb um, ki upravljajo AB, Jaspers, Jesika, Fi Kompas. Skratka, to so službe, ki jih upravljata skupaj Evropska komisija in AB. Potem pa imamo še določena sredstva v programih, kot je CF, e ki so tudi namenjena tehnični pomoči. In vidimo, da ni povsem jasno, ali si ta sredstva res dopolnjujejo in tukaj obstaja določeno tveganje prekrivanja. Kar zadeva dodano vrednost, glavni rezultat je ta, da menimo, da obstaja velika dodana vrednost, če se osredotoča zgolj na tiste države, kjer je največ nefunkcionalnosti v javni upravi. Torej, v tem smislu, da bi se samo osredotočali na tiste države, ki imajo manj razvite regije in ki so upravičene do kohezijskih sredstev, da Sicer prvi, na prvi vtis se zdi uh, smiselno, da se zasleduje ta pristop, ampak v resnici ni tako. Pri centralno upravljenih službah vidimo, da uh, te službe vsekakor imajo dodano vrednost, kajti uh, Namenjene so konkretnim tipom reform, ki so bodi si čezmejne ali se dogajajo na področju e-pravosodja, interoperabilnosti in tako naprej. Skratka, to je nekaj, kar je treba narediti na evropski ravni, ampak kljub temu se nam zdi, da bi v nekaterih primerjih te stvari lahko imele več dodane vrednosti, če bi ciljale tudi na tiste države, ki imajo več težav pri spodbujanju reform naprimer na področju pravosodja, prav, pravosodnega programa, so bili nekateri razpisi, ki naj bi pospeševali izmenjavo najboljših prak za izboljšanje pravosodnih sistemov, ampak ta finančna sredstva se delijo na konkurenčni podlagi in če si pogledate čezmejne projekte, ki so ta sredstva pridobili, imate štiri ali pet čezmejnih projektov in skupaj imate 20 upravičencev do teh sredstev in le dva prihajata iz tistih držav članic, ki so prijele priporočila za posamezne države na področju pravosodja. Tako da, prav, če želite spremeniti izmenjavo, spodbuditi izmenjavo najboljših praks, eh, na ta način eh, izmenjujete najboljše prakse med tistimi državami, kjer pravosodni sistemi že tako ali tako delujejo. Potem um, smo na koncu ugotovili, da je trenutni predlog programov tak, da ima dva pro problema. Namreč področje uporabe je preširok. Če si pogledate program oziroma predlog uredbe, naj bi ta program na zaprosilo zagotavljal pomoč za vse tipe reform. Zapisano je, da naj bi spodbujal uh, podporo za reformo pri uh, programih uh, gospodarskega prilagajanja, pri izvajanju priporočil za posamezne države in pa pri vseh poroč, uh, reformah, ki bi jih želela izpeljati posamezna država. Torej, to področje uporabo se nam zdi preširoko. Ta služba lahko zagotavlja najrazličnejšo podporo, lahko pravzaprav uh, pomaga pri celotni izvedbi reforme, lahko pa uh, pomaga tudi organizirati konferenco ali pa zagotoviti tehnično pomoč za izvajanje posameznega ukrepa. Tako da menimo, da bi eh, bilo treba tukaj področje uporabe uh, zožati in tudi tipe ukrepov uh, in vlogo te službe bi bilo treba bolj izostriti. Ste zaključili? Ne. Briefly, yeah. okay. Okay. Uh, uh, Zelo nakratko uh, bi še dodal nekaj. Vem, da nas preganja čas, ampak analizirali smo tudi že obstoječe mreže za izmenjavo najboljših praks. Naš vtis načeloma ni slab z vidika stroškov in koristi, kaj ti stroški so marginalni in obstaja določena korist, ampak z vidika eh, mrež povdarjamo, da so bolj učinkovite tiste mreže, ki so zelo specializirane, ki so res osredotočene na neko sektorsko področje, ki naprimer povezuje trg dela um, ali pa ki povezuje davčne uprave pri, um, kar zadeva študije primerov, podrobnosti o tem si lahko preberete v poročilu. Torej, znana težava je, da je več teh uh, pobud za reforme neučinkovitih, če so nasprotne sile zelo močne, če imamo zelo politizirano upravo. In naši partneri so res izpostavili, da je bistveno prav to, da imaš uh, sodoben zakonodajni akt o storitvah, ki resnično opredeljuje, da so storitve plačane po zaslugi oziroma po koristi. Če tega v pravni podlagi ni, potem številne pobude za reforme na koncu ne morejo biti uspešne. Kar zadeva digitalizacijo, tukaj imamo zmagovalca v tej študiji primerov, ne boste presenečeni, kajti Estonija je res vzorna država za digitalizacijo. Eno od pojasnil je to, da so začeli z nule in takrat so dejansko začeli z povsem novo eh, javno upravo z novimi zaposlenimi, ki so res oblikovali zelo daljnosežne načrte in so zasledovali skandinavski način Eh, projekt, kot so ga imenovali sami, če tudi morda eh, takega modela eh, ne boste našli v nobeni od skandinavskih držav. Zdaj pa zadnje, zadnja prosojnica. Imamo sedem priporočil, ki jih podajamo. Zelo dobro je namreč, da se evropski pristop do reform javnega sektorja sedaj kaže kot bolj celovit. To je vsekakor dobro. Ne sme iti samo za tehnično pomoč, gre, iti mora za širšo sliko tega, kaj naj bi zagotavljala javna uprava. Drugo poročilo. Priporočila za posamezne države, ki se navezujejo na reforme javnega sektorja, so zaenkrat veliko krat še zelo arbitrarne. Um, lahko se zgodi, da dobi država neko priporočilo, da mora storiti več uh, na tem področju, če tudi sicer zelo dobro uh, izvaja in zagotavlja storitve javne uprave. Pa jih druga država, kjer so pomagljivosti velik, veliko večje, takega priporočila ne dobi, ker je dobila že preveliko število ostalih priporočil. Tako da tukaj moramo imeti bolj sistematično presojanje. Tretje priporočilo, izboljšati spremljanje in ocenjevanje tematskega cilja 11, to smo že slišali, da je bistveno za celovite reforme. Imamo že naprejšnje pogojevanje, namreč, da se mora pripraviti reformna strategija, ampak iz tega lahko sklenete, da če bi imeli res dobro vrednotenje, bi zato potrebovali veliko bolj prepričljive kazalnike uspešnosti. Zaenkrat imamo le ta kazalnik, koliko ljudi sodeluje v teh programih in s tem vsekakor ne merimo dovolj dobro resničnega napredka v javni upravi. Četrto priporočilo, tukaj sem lahko kratek, predhodna govornica je to že v veliki meri izpostavila, namreč Evropski program za pravosodje še ni skladno z tem, uh, celovitim pregledom še vedno, se preveč osredotoča na pravosodno sodelovanje in usposabljanje. In zelo pomembno je, da dobi tukaj sredstva tiste države, ki uh, ta sredstva res potrebujejo. Peto priporočilo, več uh, skladnosti pri e-upravljanju. V sedmi tabeli v uh, prilogi vidite vsa, vse ukrepe, tako da lahko vidite, koliko prekrivanja pride na področju eh, digitalizacije. Tako da v tem programu res potrebujemo veliko več eh, skladnosti in doslednosti. Šesto priporočilo izmenjava dobrih eh, praks, ki se že izmenjujejo pri državah kandidatkah, ko se organizirajo konference, študijski obiski in tako naprej. Številni strokovnjaki so ta model eh, zelo dobro ocenjevali in naš še priporočilo bi bilo, da se ta model izkorišča tudi za izmenjavo dobih praks na področju reform javnega sektorja. Potem eh, večja učinkovitost eh, sistema javnega sektorja. Tukaj je treba res mandate izkoristiti prilagoditi in resnično bi morale javne sektorje pravzaprav lajšati zagotavljanje storitev, ne pa da jih same zagotavljajo. In s tem bi zaključil. Hvala lepa. Najlepša hvala uh, za vaš prispevek. Opravičujem se, da ni toliko poslancev v dvorani, zato da bi prisluhnili vaši uh, predstavitvi. Uh, žal mi je, da je temu tako, vendar pa seveda vemo, da je to zelo pomembna tema ampak eh, eden izmed poslancev, ki je bil tukaj, je imel vprašanje, gospod Perinski je to bil, ampak nažalost nas je moral zapustiti. No, imam vprašanje. Z vidika odbora za regionalni razvoj, kajti sem tudi član tega odbora, je eh, kar nekaj zaskrbljujočih vidikov eh, in sicer eh, makroekonomsko pogojevanje. Verjamemo, da je velika napaka, da bi kaznovali regije zaradi napak držav članic. Prvi dve državi članici, ki sta sedaj upleteni v ta postopek, sta Španija in Portugalska. Eh, veseli bi bili, če bi eh, prevzem obveznosti eh, za strukturne sklade ostal enak tudi prihodnje leto. Potem pa je tukaj uporaba strukturnih skladov za namenom tehnične pomoči. Evropska komisija je predlagala, da bi znižali pomoč za to področje in da bi del teh sredstev uporabili za strukturne reforme v državah članicah. Eh, vendar pa se pojavlja določena zapletenost eh, oziroma določena zaskrbljenost v zvezi s tem. Želimo zagotovilo, da se sredstva, ki so namenjena tehnični pomoči, ustrezno in učinkovito uporabljajo in eh, da pomagajo državam članicam pri izvedbi strukturnih reform. Torej vprašanje je, ali je bila ta tehnična pomoč doslej učinkovita ali bi uh, več sredstev uh, imelo še večji učinek in ali bi to imelo smisel. Uh, no, naj začnem z makroekonomskim pogojevanjem. Ja, jaz se strinjam načeloma. Kaj ti? Namen teh upravnih reform je, da si zastaviš dolgoročni cilj. In pogojevati ta cilj z nekimi eh, makroekonomskimi eh, kriterijami, to je precej, kriteriji, to je precej nerodostojno eh, in tudi nesmiselno. Če začneš vzpostavljati neki novi sistem in potem gre nekaj narobe v povezavi z makroekonomskimi kriteriji oziroma kazalniki, potem ne moreš tega projekta enostavno prekiniti to je tudi zelo uh, neverodostojen uh, pristop. Torej, strinjam se z vašim stališčem, ampak to ni, uh, zagotovo ni področje, kjer bi uh, moralo biti izvajanje reform pogojeno z to vrstnimi uh, kazalniki. Jaz pa bom spregovorila o tehnič, tehnični pomoči. Uh, v naši študiji uh, Eh, nismo ugotovili nobenih eh, pomankljivosti pri uporabi tehnične pomoči na eh, ravni držav članic. Komisija je uspodbujala posamezne reforme in tam so se pojavile težave recimo z pogodbami za določen delovni čas v posameznih eh, državah članicah in eh, pojavili so se manjši problemi v zvezi z nedoslednostjo. Eh, kajti Evropska komisija je s to tehnično pomočjo pravzaprav še uspodbudila zaposlovanje za določen delovni čas. To je vse, kar lahko povemo o tem. Okay. Thanks for that. Alan, back to... Najlepša hvala. Sedaj pa se vračamo k poročevalcu Brianu Haysu. Ja, najlepša hvala. Mogoče bi lahko prosil za pojasnilo. 4,6 milijarde evrov je številka, ki ste jo navedli. E, rekli ste najprej 4,7, potem pa ste rekli 4,1. Ali je to e, celoten znesek e, iz vseh skladov za e, reforme javnega sektorja? Omenili ste e, e, Evropski strukturni sklad, e, obzorje 2020 in EU-pravo ter druge programe. Ali je torej 4,6 milijarde celoten znesek? Sum, total sum? Nismo prišli do končnega zneska. Kaj ti določeni problemi, ki so se pojavili recimo pri financiranju instrumenta Povežemo Evropo, ne, niso bili toliko povezani z financiranjem, ampak recimo eh, instrument povežimo Evropo, bi naj imel velik učinek eh, na eh, tehnična določila, ki jih bomo kasneje prilagodili na ravni Evropske unije. In gre torej za učinek vzvoda. poleg teh eh, tehničnih eh, določil, eh, pa bo to v pomoč Evropski komisiji tudi pri pripravljanju nove zakonodaje. Torej ne gre za celoten znesek, gre za sredstva za financiranje za tematski sklop 11. No, uh, preidimo uh, do uh, srži eh, tega problema. Torej, pričakujem jasen odgovor na jasno vprašanje. Politika je politika, ampak prosim, povejte mi, koliko sredstev namenjamo za reforme javnega sektorja v, ve, v okviru večletnega finančnega okvira. Uh, Mislim, da je to okrog 9 milijard. Zelo pomembno je, da imamo te okvirne številke, kajti to je zelo veliko uh, denarja. In uh, seveda želi ta odbor zagotoviti, da se ta sredstva ustrezno uporabljajo. Eh, Instrument Povežimo Evropo je pomemben del nove finančne arhitekture Evropske unije. Eh, predsedujoči zastavil vprašanje v zvezi z eh, sankcijami eh, za države članice, gre za makroekonomsko pogojevanje. Niste povedali, kako bi lahko sredstva bolj ustrezno uporabljali za to, da bi izvedli ukrepe eh, tekom semestra in kako lahko na to vpliva instrument Povežimo Evropo. Zdi se mi, da države članice nimajo dovolj sredstev, eh, pogosto od njih zahtevamo, da usmerjajo celoten proces. In v tem trenutku eh, bi morali uporabiti proračun za namenom izvajanja teh reform. Države članice nimajo sredstev, pa jih morajo uporabiti za izvajanje teh reform. Mi od njih zahtevamo, da ti reforme izvedejo. Ali ste razmišljali o tej uh, možnosti? Mislim, da so vaša priporočila izjemno jasna. Ampak ali ste razmišljali o tem, da bi proračun bolj ciljno uporabili, zato da bi uspodbudili reforme, še prav posebej v tistih državah, ki so eh, bile najbolj prizadete zaradi finančne krize? Ja. Posredno gredo naša priporočila v eh, tej smeri. Določene države imajo eh, priporočila, eh, specifična priporočila za pravosodno območje, ampak instrumenti niso prikrojeni bolj modernim priporočilom iz teh novih poročil oziroma priporočil specifičnih za posamezne države. Torej mislim, da da moramo poskrbeti za boljše usmerjanje, vzpostaviti moramo določene programe in se potem osredotočiti na eh, priporočila specifično za posamezne države. Ena izmed držav eh, so tudi različni časovni cikli. Eh, investicijski programi so vezani na programska urodja, evropski semester pa ne. Torej, če želimo več sredstev namestiti, nameniti za vzpodbujanje ciljev evropskega semestra, potem moramo zagotoviti večjo prožnost znotraj strukturnih in investicijskih skladov. V zaključek naj se eh, zahvalim odboru in pa eh, soavtorjem za eh, pripravo te odlične študije. Mislim, da nam eh, daje veliko navdiha za razmislek eh, in eh, 9 milijard, eh, ta okvirna številka, to je ogromna vsota in eh, razmisliti moramo o tem, kako zagotoviti, eh, da bomo nagradili dobre prakse na področju reform javnega sektorja. Eh, tukaj gre za dosego konkretnih rezultatov, ne za abstraktno razpravo. In če bi lahko evropski proračun uporabili na takšen način, da bi uspodbudili te reforme posod po Evropski uniji, potem mislim, da bi bilo, da bi eh, to uh, bil odličen uh, prispevek in države članice to že počnejo, vendar pa nimamo nobene konkretne pravne definicije, vse skupaj je v pristojnosti držav članic sredstva se uporabljajo za izvajanje reform eh, v različnih sektorjih. Mislim, da bi si morali to bolj koordinirano gledati, tako da eh, bi lahko dosegli te eh, konkretne rezultate, o katerih ste govorili. Poleg tega moramo preprečiti, Eh, da bi prišlo do nasprotovanja med eh, cilji na eni strani in pa eh, dejanskimi rezultati na drugi strani. Najlepša hvala za to študijo in za vašo predstavitev danes v odboru. Hvala lepa avtorjem za predstavitev. Ampak preden zaključimo, zastavili ste vprašanje, koliko odstotkov sredstev eh, uporabljamo eh, za te reforme in eh, takrat je začel predstavnik Evropske komisije gestikulirati in če dovolite mu bom dal besedo. Ja, rad bi odgovoril na to vprašanje. Najlepša hvala za to pobudo, gospod Hayes tako poročilo, kakor tudi zaključki so zares v interesu Evropske komisije. Zelo vesel sem bil, ko ste na začetku dejali, to mora biti politična prioriteta. In eh, ogledal sem si tudi priporočila in pa probleme, ki ste jih identificirali v tem eh, poročilu. In hitro sem ugotavil, da to ni politična prioriteta. Eh, gre za horizontalno vprašanje, ko govorimo o koordinaciji. Mogoče bi moral povedati, da delam za GEDI za zaposlovanje in skušamo uskladiti strukturne sklade z tem, o čemer ste danes razpravljali, torej gre za največji delež sredstev. Ampak ugotovili smo, da nimamo eh, politike o kakavostni javni upravi, kajti to ni del prava Evropske unije. In vedno bolj nas skrbi načelo subsidijarnosti. Zelo težko je podati specifična priporočila neke države, če nimaš mandata za to in to vodi tudi v eh, težave pri eh, financiranju javnih programov. Eh, torej gre za veliko nagrajevanja in za bolj malo kaznovanja. Ne vem, koliko časa imam. Lahko bi govoril na dolgo in široko, ampak osredotočimo se na najpomembnejše točke. ne želim govoriti o vsakem posameznem priporočilu, ampak zelo dobro se zavedamo, da obstaja težave s koordinacijo na tem področju delamo in reči moram, eh, da smo dosegli že kar precej izboljšav. Eh, govorili ste tudi o potrebi po smernicah eh, in v komisiji smo pripravili svežen za kakovostno evropsko javno upravo vemo, eh, kakšni so škodljivi učinki eh, novega modela javnega upravljanja. 500 strani obsega ta naš eh, svežen. 168 je študij posameznih primerov v tem svežnju in dobre prakse seveda ne moreš prenesti iz eh, enega okolja v drugo in zato želimo le vzpodbujati najboljše prakse. Sedaj pa k korenčku in palici. Evropska komisija bi bila zelo vesela, če bi večji povdarek dajali spremljanju in nadzoru, eh, strožji analizi situacije v držav članic, ampak seveda se zavedamo tudi politične korektnosti, ki je potrebna. In ko pravite, da bi to morala biti politična prioriteta, seveda bi to komisija z veseljem sprijela, če bi parlament to izpostavil. Eh, nimamo tudi odbora sveta, ki bi o tem razpravljal. Ko se razpravlja o drugih e, političnih področjih, e, to področje običajno izpustijo, zaradi tega, ker nimajo posebnega odbora za to. O tem se je razpravljalo v svetu za e, splošne zadeve, ampak to seveda ni e, pravo mesto za razpravo o teh zadevah mislim, da bi komisija lahko učinkovitejše delala, če bi eh, to postala politična prioriteta. Seveda pa jaz nisem koordinator za to temo. Eh, mi se ukvarjamo s financiranjem in sodelujem z 15 različnimi eh, službami. Imamo pristop od spodaj na vzgor, ampak ni neke politične koordinacije. Eh, zdaj pa specifična povezava med eh, financiranjem in Cezarjem. Gre za to, da je Cezar enoletni program, medtem ko je financiranje sedemletno. V letih 12, 13 in 14 smo se osredotočili na prioritete in Evropska komisija je predstavila Eh, poročilo o tem, eh, kako so programi vplivali na financiranje. In mislim, da je bilo zelo zanimivo, če bi lahko to predstavil. Ja, nažalost vas moram prekiniti, kajti še ena študija nas čaka, se upravičujem. No, samo še o eh, sredstvih lahko seveda zagotovimo natančne številke ne gre za 9 milijard, najbrž gre prej za 6 milijard. Lahko vam zagotovim številke, največji del pa predstavljajo strukturni skladi. Najlepša hvala, to je bilo zelo zanimivo uh, poročilo in hvala lepa tudi ekipi, ki je v treh mesecih upravila odlično dela. Eh, tudi mi se jim zahvaljujemo, res odlično upravljeno. Hvala lepa za to, eh, da smo lahko razpravljali o tej točki. O 13. točki smo že razpravljali. In s tem predstavljamo k 14. Eh, točki, to je točka, ki smo jo že enkrat predstavili. In sicer gre za študijo o pravnih zmogljivostih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Eh, gre za predstavitev študije GD za regionalno in mestno politiko. Kdo eh, bo spregovoril o tem? Kdo bo predstavil to študijo? To je zelo pomembna študija. Prosim. Uh, um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, poslali smo predstavitev naprej, ampak ne bom spregovorila o vseh prosojnicah, kajti nimam dovolj časa. Eh, osredotočila se bom na najpomembnejše točke. Naj eh, poudarim, da smo že pred letom obiskali ta odbor, oktober 2015, in takrat je član sodišča Owen predstavil poročilo o javnih naročilih. Eh, zato eh, ta tema ni nova tema. Javno naročila in Evropski strukturni investicijski skladi, o tem smo že večkrat razpravljali v tem odboru. In že lansko leto, ko smo bili tukaj in eh, k temu se tudi redno vračamo, je, da če se želimo soočiti z temo javnih naročil, potem se moramo osredotočiti na različne ravni preprečevanje, ugotavljanje nepravilnosti in pa popravek eh, oziroma eh, vračilo eh, neustreznih izplačil. In danes bom govorila o prvi ravni, torej o preprečevanju. Eh, po priporočilih Evropskega računskega sodišča in pa tega odbora eh, smo eh, v zadnjih letih v komisiji, še prav posebej pa v GD regijo, okrepili prizadevanja na področju preprečevanja. In ta študija je odlična predstavitev tega gre za upravno zmogljivost, eh, kar je tudi odlično povezano s prejšnjo točko, gre tudi za eh, prakse v Evropski uniji na področju eh, javnih naročil. Rekli boste, ja, javna naročila imamo že leta in leta, zakaj bi sedaj o tem razpravljali? Ta študija je bila objavljena februarja letos in želeli smo pregled situacije danes ne gre zgolj za zakonodajo, ampak bolj za eh, sistem, za postopke, za organizacijo v državah članicah, katere so prednosti, katere so eh, pomankljivosti, kako se zakonodaja izjava, kat, izvaja, katere so inštitucije, kateri so organi, ki so na voljo v posameznih državah članicah eh, in kako to vpliva na področje javnih naročil študijo smo pripravili v sodelovanju z uh, kolegi in uh, delali smo zares z roko v roki in pripravili smo uh, analizo situacije v 28 uh, državah članicah. Uh, tukaj gre včasih za raven uh, regij, ne uh, le držav članic. Zakaj je to pomembno? Zakaj je pomembno analizirati uh, prednosti in pa pomankljivosti? Eh, v posameznih državah. Zaradi tega, eh, ker eh, lahko potem z GD Growth sprejmemo odločitev, katera priporočila lahko pripravimo za posamezne države. Kako bi lahko posamezne države izboljšale sistem javnih naročil, gledano iz strukturnega vidika? pred letom smo razpravljali o osmih državah, ki imajo uh, največje pomankljivosti na področju javnih naročil, ne upoštevajo ex ante pogojevanja, ki velja za javna naročila in zato smo zasnovali tudi akcijske načrte, zato da bi uh, te pomankljivosti odpravili. Eh, zato pa moramo razumeti, uh, katere so te pomankljivosti in dobro jih moramo razumeti, le tako lahko razvijemo ustrezne akcijske načrte. Drugi vidik te študije pa je, da eh, smo opravili eh, dve eh, študiji eh, posameznih primerov in namreč eh, Portugalske in pa Češke republike ti dve eh, državi sta izvedli pomembne reforme na področju javnih naročil in uh, ugotoviti smo skušali, uh, kako uspešne so bile te reforme in kako, kako so jih uh, izvedli. Naj povem nekaj besed o izkušnjah na portugalskem. Uh, Portugalska je zgodba uspehu in s tem se uh, vsi strinjajo. Portugalska je izvedla eh, reformo eh, leta 2008, reformo javnih naročil eh, v letih 2008-2009 in na osnovi situacije na Portugalskem lahko podamo nekaj priporočil, kako izvesti dobro reformo javnih naročil. Prvič, postopek mora biti vključujoč. In to moramo povedati tudi drugim državam članicam, ki morajo izvesti eh, to vrstne pomembne reforme. Preden eh, zasnuješ eh, projekt izvajanja reform, se moraš posvetovati z vsemi deležniki. Potem si moraš zastaviti vprašanje, katere so težave, katere so pomankljivosti. In šele po poglobljeni razpravi z vsemi deležniki, eh, Eh, torej po tem vključujočem procesu lahko razviješ ustrezen in prikrojen akcijski načrt. Druga ugotovitev pa je bila, da je potrebno nameniti nekaj časa, za obdobje od zasnove reform eh, pa do uh, pričetka izvajanja reform, kaj ti najprej je potrebno ustrezno usposabljanje, uh, potem je potrebno seveda sprejeti smernice, uh, potrebno je poskrbeti tudi za obrazložitve teh smernic, torej potrebno je nekaj časa, da imaš na voljo vse instrumente. In nekako intuitivna ugotovitev, ki pa je bila tudi rezultat te študije, je, da ne potrebujemo odlične zakonodaje, ampak da potrebujemo vključujoč proces in pa dovolj časa. E, tako da vsi, ki morajo e, te reforme izvesti, postopek dobro razumejo in imajo na voljo tudi vsa urodja. Tretja točka, oziroma tretja ugotovitev te študije, pa je, da eh, so bile identificirane nekatere dobre prakse. In sicer eh, so bile te dobre prakse identificirane tudi v nekaterih drugih državah članicah. Mislimo pa, da so tako zelo pomembne, da jih je potrebno ponuditi vsem državam, ki ima žave z javnimi naročili kajti eh, obstaja dobra možnost, da bi lahko vse države eh, z pomočjo teh eh, dobrih praks dosegle odlične rezultate. Ne bom govorila o vseh teh dobrih praksah, ampak zapisano je bilo. Zapisano je naprimer, da je potrebno zagotoviti ustrezno podporo z ustreznimi priročniki, z ustreznim usposabljanjem. Pomembno je imeti standardizirane dokumente, Eh, v določenih eh, državah, članicah, smo ugotovili, eh, da nekateri, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, le včasih potrebujejo standardizirane dokumente, ki jih lahko takoj uporabljajo. Potem smo zbrali tudi nekaj dobrih izkušen eh, z ustrezno usposobljenostjo eh, tistih, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, potrebujemo prave strokovnjake, eh, ki bodo res znali uporabljati oziroma ki bodo res znali slediti pravilom na področju javnih naročil. Tako da zgolj usposabljanje ne zadostuje. Poleg tega pa smo seveda sestavili ta seznam dobrih praks. Seveda je to zelo pomembno za, to, za ta odbor in seveda tudi za nas. Um, ampak kaj bomo zdaj storili z to študijo? No, kot sem dejala, bomo uporabili znanje o situaciji v vsaki posamezni državi, da pripravimo eh, specifične in uh, prikrojene uh, akcijske načrte uh, za posamezne države članice. Poleg tega pa želimo pri dobrih praksah iti dlje kot le posredovati te dobre prakse državam članicam. Razviti eh, želimo eh, načrt za izvajanje teh dobrih praks v najšipkejših državah. da ne bomo imeli zgolj navedil to in to morate storiti, ampak da bomo z državami sodelovali pri ustreznem izobraževanju, recimo. Želimo uh, eh, povdajati, tako konkretno lahko to storite v uh, vaši državi. Eh, na področju izobraževanja in zelo dobro sodelujemo z OECD. In sicer eh, gre tukaj za primer Bolgarije in Slovaške, eh, z tema državama sodelujemo, pa tudi z OECD. In eh, usedli smo se za isto mizo z bolgarsko in pa sloveš, slovaško vlado in razvili smo program, ki je prilagojen posebej izvedencem v teh dveh državah. Eh, seveda je pomembno usposabljanje strani Evropske komisije, ampak potrebna je tudi širša dobra zasnova programa usposabljanja. No, omenila sem že akcijske načrte, rekla sem tudi, da si prizadevamo za izvedbo dobrih praks v državah članicah. Poleg tega Pa nadaljujemo tudi s postopkom iz lanskega leta in sicer smo pripravili eh, smernice z eh, področja javnih eh, naročil. Tukaj gre za prenos dobrih praks. To smo sedaj uskladili z novimi direktivami in poleg tega uspodbujamo tudi izmenjave. In to je bilo že omenjeno v prejšnji študiji. Eh, torej eh, gre za izmenjavo med eh, izvedenci iz različnih držav članic in to sodelovanje je bilo zelo uspešno. In tudi države članice so to pobudo dobro sprejele. Torej mi dajemo na voljo instrumente, orodja in tako se lahko potem strokovnjaki iz različnih držav povežejo kar seveda pozitivno vpliva na področje javnih naročil. In še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti. Študija je poudarila eh, tudi, kako zelo pomembna je preglednost na področju javnih naročil. To seveda ni nova tema za ta odbor. Pregle, preglednost za nas eh, pomeni, eh, da potrebujemo elektronska javna naročila in to želimo tudi uspodbujati kajti to bo zagotovilo eh, dostopnost informacij, preglednost informacij. Tesno sodelujemo za Gedi Grow in želimo zagotoviti, da eh, bi bil sistem elektronskih javnih naročil pravočasno uveden, kajti to bo ukrepilo preglednost. Preglednost pa pomeni tudi, informacije o najpogostejših nepravilnostih na področju javnih naročil. Eh, lahko bi predstavili oziroma pripravili podatkovno zbirko. Kajti, če bomo bolje poznali eh, napake, bomo lahko tudi razvili eh, boljše ukrepe za spopadanje z temi pomankljivostmi. Pri tem pa sodelujemo tudi z državami članicami, eh, ki nam posreduje svoje ugotovitve eh, po revizijskih pregledih v državah članicah. No, s tem želim zaključiti zaenkrat in seveda moram povedati, da smo kar zadovoljni za to študijo, kar nekaj konkretnih rezultatov je in storili bomo vse, kar je v naši moči, da tudi izvedemo ta priporočila in da eh, tako izboljšamo področje javnih naročil v državah članicah, kjer so pomankljivosti največje. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Hvala lepa. Nam lahko poveste, kako je pa s svetom, s državami članicami? Ali eh, ste pričeli z eh, postopkom Eh, ki bo poskrbel za približanje eh, držav članic, ali ste se pogovarjali z delovnimi skupinami sveta, ali eh, potujete iz države v državo in uspodbujate ta proces. Kolega Novakov pa se je tudi javil besedi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta tema me zanima in je tudi zelo pomembna zato uh, bom mogoče prvič v tem odboru govoril bolgarsko. Prebral sem to poročilo in sicer večkrat. In bolj ga berem, bolj uh, sem razdvojen, ali naj verjamem temu poročilu, ali naj verjamem dejanski situaciji kaj ti to poročilo pravi, da zelo malo tujih podjetij zmaga eh, na javnih razpisih, vsaj v Bolgariji. Zanima me, koliko bolgarskih podjetij pa je imelo možnost eh, zmagati na eh, javnih razpisih, koliko tujih podjetij je vzpostavilo podružnice in tako sodelovalo pri eh, pridobitvi javnih naročil. Nič odstotkov projektov je bilo eh, predloženih eh, po elektronski poti. 260 projektov je bilo predloženih elektronsko do srede leta 2016. Mislim, da to poročilo uporablja podatke iz eh, leta 2013 oziroma 2014 in ti podatki so izjemno neaktualni v tem trenutku. Zapisano je tudi, da je težko poslovati v Bolgariji, da je težko uh, pridobiti evropske projekte podjetje, ki pripravlja eh, ta poročila, ima eh, podružnico v Bolgariji, očitno, in eh, prejema subvencije strani Evropske unije. Projekti so bili pred nekaj meseci odpovedani zaradi tega, ker so se pojavili sumi v zvezi s preglednostjo poročila. O tem ne govori. Torej. Moje mnenje je, da je večina študij pristranskih, eh, osredotočajo se zgolj na negativne plati eh, in eh, vemo, da ima vsak problem dve plati. Sedaj pa smo slišali le o negativni plati. Ali imamo nemške vlake v Bolgariji? in uh, ali uh, veste, da, so, da smo kupili polske avtobuse uh, v okviru evropskih projektov? No, tega niste omenili, najbrž je to na ključje. Ampak moj občutek je, da je bilo to poročilo pripravljeno v trenutku, ko so se pojavili sumi eh, o prihodnosti kohezijske politike. Upam, da je to zgolj na ključje. upam, da na ključ je to, da uh, so omenjene le tri države, ko gre za sume o prihodnosti kohezijske politike. Koliko bolgarskih podjetij pa je uspešnih eh, na javnih razpisih v Avstriji, recimo? Pojavili so se sumi v zvezi z nepravilnostmi leta 2013. Kako to, eh, da ni posredoval Olaf? zakaj sedaj to obravnavamo ob koncu leta 2016? Najlažji odgovor zame je, da rečem, eh, da smo prej imeli drugo vlado. Ampak zares si želim, eh, da bi bili nepristranski. In zelo težko razumem, zakaj moramo s pomočjo medijskih poročil ugotavljati, kaj se je zgodilo v letih 2013 in 2014. Rad bi slišal odgovore na ta vprašanja. V nasprotnem primeru bom pod vtisom, da je to poročilo bilo predstavljeno v ravno pravem trenutku, ko si zastavljamo vprašanje, ali ima kohezijska politika prihodnost, čeprav posebej v revnejših državah članicah. In ob koncu naj povem, eh, da razen predsedujoče in mene v tej dvorani ni poslancev. In eh, to zelo, zelo veliko pove o uh, pomenu tega poročila. Lahko bi navedel številne druge faktorje vtise o pomankanju preglednosti, o nepravičnosti, ampak. Eh, pobrskajte malo po spletu, upišite eh, nepravičnost, pa boste imeli veliko zadetkov. Lahko seveda pripravljamo naša poročila s pomočjo brskanja po Google, ampak zakaj zato uporabljamo sredstva naših davkoplačevalcev? 80 odstotkov poročila je po mojem mnenju neuporabnih. Kar zadeva javna naročila v Bolgariji, imamo povsem nov zakon. In podatki in informacije, ki ste jih navedli, so tako zastarele, da sploh ne vem, kaj naj rečem. Navedel sem že en primer. Rečeno je bilo, da je potegovanje za javna naročila nemogoče, ker nimamo ustreznega sistema v Bolgariji. Mogoče je bilo to res leta 2013. Sedaj leta 2016 eh, pa se lahko za javna naročila poteguješ z elektronskim podpisom. Torej, rad bi slišal nekaj odgovorov na moje vprašanja. Sicer bom imel občutek, da je to uh, poročilo, ki je sumljivo uprit argumentu, da eh, se sredstva, ki se uporabljajo za kohezijsko politiko, slabo uporabljajo. No, jaz pa mislim, da je to eden iz raz, izmed razlogov za obstoj Evropske unije. Hvala lepa. Ja, vidite še eno. Hvala. Hvala, predsednica. Naj začnem z vašim vprašanjem, gospa predsednica, o tem, kako bomo sporočili rezultate te študije oziroma jih uporabili. V posebnem odboru smo razpravljali o tem, tam so predstavniki držav članic, ki se ukvarjajo s strukturnimi skladi. V tem odporu se pogovarjamo o vsem, kar zadeva izvajanje strukturnih skladov. Imeli smo predstavitev tam v tem odboru te študije in razpravo na začetku letošnjega leta o njej. Tudi na svetu, v delovni skupini za strukturne zadeve sveta smo to predstavili. Poleg tega pa uporabljamo to študijo v podrobnih bilateralnih stikih z državami članicami samimi. Zlasti s tistimi, ki še vedno ne uporabljajo eksante pogojenosti v praksi. Dokaze iz te študije nam služijo, da prepričamo posamezne države o tem, kako lahko pripravimo program za vsako državo posebej. Kar zadeva Bolgarijo, pa tole. Ja, študija je res bila letos, februarja ali marca, šele končana. Torej smo podatke, ki smo jih uporabili, so ti podatki po definiciji zastareli. Ampak vseeno, pomen te študije ni toliko v samih podatkih o nepravilnostih pri javnem naročanju. Ne, pomen je v tem, da razumemo, kako javna naročila funkcionirajo naprimer v Bolgariji. Kakšen je sistem, kakšna je vloga agencije za javna naročila, kakšna je vloga eh, pogodbenih agencij, kako funkcionira sistem obravnavanja pritožb, To smo mi proučevali. Potem recimo, kako je so javno naročilo organizirala. Prav imate, veliko je sprememb, ki potekajo v Bolgariji, zakonodaja, nova zakonodaja je bila sprejeta, no ampak pri javnih naročilih ne gre samo za sprejemanje eh, zakonodaje, temveč tudi za ustanavljanje pravih institucij in pravih orodij, gre tudi za usposabljanje tistih, ki naročajo In to so podatki, ki so za nas pomembni. Te uporabljamo v stikih z bolgarskimi in drugimi partnerji, da vidimo, kako izboljšati delovanje javnih naročil. Vi pravite, da je v tem, po, po teh podatkih zelo malo tujih eh, podjetij, ki sodelujejo pri javnih razpisih v Bolgariji. No, nimam podatke tukaj, ampak to smo ugotovili tako za Bolgarijo kot za druge države članice. Rekli ste, kaj pa bolgarska hčerinska podjetja, če je njihova ponudba najboljša, potem bi jih morali tudi vključiti. No, ampak to so podatki iz študije. Uporabljali smo isto metodologijo tudi za druge države, ne samo za Bolgarijo. To je posnetek stanja. Prav imate stanja pred dvemi leti, leta 2014. Ja, situacija se je morda spremenila, upam, da se je, ampak kaj je bistvo? Prašati se hočemo, kako izboljšati delovanje javnih naročil v Bolgariji in v drugih državah tudi. Na to smo se osredotočili. Sodelujemo dobro s svojimi partnerji, ampak v komisiji se trudimo, da bi izkoristili čas med sedanjim trenutkom in ocenjevanjem skladnosti, čas, ki se ga bo uporabilo za čim večje izboljšave v tem sistemu vse ovire za, do, za investicije v Bolgariji ali drugih državah je treba odpraviti. To je naš cilj. Ničesar ne skrivamo, ne želimo očrniti nikogar, ampak zagotoviti hočemo, da se čas dobro uporabi za boljše delovanje tega sistema, da bo Bolgarija pa tudi druge države lahko sredstva in sklade uporabile na čim boljši način. Hvala. Thank you very much and we are very interested. Hvala. Zelo dobro je, da se sistem izboljša in nujno je izboljšati ta sistem. Ne bom komentirala posebnih težav držav članic, ampak nekatere jih imajo več, druge manj in upamo, da bo ta študija koristila za tiste, ki imajo več problemov, tisti, ki jih imajo manj, pa ne smejo poslabšati svojega stanja. Hvala lepa. Cenimo to študijo in opravičujem se, da ni več časa na voljo, da bi jo bolj pogodrobno pravčili. Ampak to je pomembna tema in na njo se bomo vrnili na to študijo in njene rezultate v prihodnosti. Hvala. Prijeten večer. Hvala tolmačem, da so ostali dlje. Ob devetih se bomo srečali ponovno 12. oktobra. S tem je zasedanje končano. Hvala.